Chers collègues, je vous propose de reprendre. Euh, Dobar dan. Dob... Predlagam, da nadaljujemo. Najprej bomo obravnavali poročilo Čabe Orija. In uh, danes popovdne bomo imeli tudi izmenjavo mnen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 svet za evropske zadeve in socialne zadeve, tako da se vam zahvaljujem, da ste se nam pridružili. Kot eh, običaj v tej hiši vam bom najprej dala besedo za kakšnih deset minut, da nam boste lahko povedali, kako razmišlja svet in kakšno je vzdušje v svetu na to temo če vam podam eh, mnenja članov tega odbora, imamo tukaj dve stvari, ki jih izpostavljamo. V prvi vrsti, kar zadeva časovnico, nismo zelo veseli pogojev za sklenitev teh smernic letos, kljub temu, da gre za prvo izvajanje strategije Evropa 2020. Pričakujemo resnično zavezanost k političnim odločitvam, ki so pomembne. Tudi v našem Evropskem parlamentu se v veliki meri borimo za gospodarske in politične oziroma smernice za poslovanje, da bi bile integrirane, da bi bile del istega dokumenta. In v realnosti pa seveda ima ta naša odbora različne pristojnosti, oba odbora pač sta pristojna za različne stvari in odbora sta se odločila, da ne bosta sprejela resolucije o političnih in gospodarskih smernicah. Zaradi tega smo v nekoliko zapletenem položaju in uh, sedaj bomo morali razmisliti, kako lahko podamo naše sporočilo. S tem pojasnjujem dinamiko med različnimi odbori in. Um, dinamiko različnih smernic. Vse skupaj se odvija v kontekstu strategije Evropa 2020, cilj pa je, da bi zmanjšali revščino. Veliko se govori o tem tudi v vašem odboru, to vem. Člani tega odbora pa so pripravili resolucijo, ki je bila sprejeta aprila. Ta resolucija kaže, da smo prepričani, da je ta cilj resnično pomemben in da mora ostati cilj, ki ga gre imati resno na evropski ravni. Tako da vam takoj predajem besedo, gospod, eh, imate na voljo kakšnih deset minut, na to pa bomo seveda imeli eh, nekaj vprašanj, ki bi vam jih želeli zastaviti. Hvala, gospa predsednica, najlepša hvala za vabilo, da ste me povabili v imenu Emka. Da vam povem kakšne so razprave o tej novi strategiji in o novih smernicah za zaposlovanje. Kot so obravnavane v svetu. Naj se najprej odzovem na vašo zaskrbljenost glede časovnice. Mislim, da je pomembno reči, da v MQ menimo, da časovnica dejansko je problem eni strani zaradi tega, ker je strategija bila predložena zelo pozno, predlog komisije je bil podan konec marca. Prejšnja strategija se izteče letos, tako da smo nujno potrebovali novo strategijo, da ne bi imeli vakuma, zato smo potrebovali odločitev pred svetom, ki bo potekal junija. Ta predlog je bil torej dan na mizo tik pred uh, pomladnim uh, svetom, tako da predtem nismo mogli govoriti o njem znotraj specializiranih uh, odborov. Predlogi za smernice, s katerimi del delamo zdaj, so bili prav tako predloženo ni dokaj pozno. Tako da smo kar naenkrat v MQ govorili o teh smernicah imeli pa smo pravzaprav le eno priložnost, da smo o tem govorili. To je bilo predprejšnji teden. Pošteno je reči, da smo imeli le en čas. Le en dan časa, da smo razpravljali o teh smernicah, kljub temu, da so podskupine našega odbora upravljali neko pripravljalno delo, ampak za razpravo smo imeli en dan v primerjavi z štirimi meseci če si pogledate reformulirane smernice, o katerih smo razpravljali leta 2004. Torej, tudi z našega vidika je čas, ki nam je na voljo, resnično kratek. Če želimo doseči konsens, moramo reči, da bo to privedlo do določenih posledic. Prva posledica zadeva diagnozo da je predhodna strategija spodletela. Spodletela je predvsem iz dveh razlogov. Prvič zato, ker ni bilo zadostnih odobritev sredstev in prav tako zaradi tega, ker je bila strategija premalo jasna in ker je bilo premalo razumevanja za to, kaj je bilo mišljeno z upravljanjem in s cilji. Ne moremo reči, da bo ta kratek rok, ki nam je na voljo sedaj, omogočil več odobrenih sredstev. Uh, um, ko govorimo o smernicah in o reformnih programih v državah članicah, o oskih grlih, ne razumemo v celoti, kako vse to se povezuje. To pomeni, da zaenkrat razpravljamo o teh smernicah v abstraktnih terminih. Zaradi tega je vse skupaj še toliko teže razumeti. Če sedaj pridem na razpravo v EMK-u, ta dva vidika pomenita, da na nek način obstaja zaskrbljenost, da člani MK ne bodo imeli možnosti, da bi upravili vse pripravljalne eh, razgovore, ki bi bili potrebni. Tako da gre pravzaprav za neke vrsto, vrste policijsko operacijo, nadzorno operacijo. Kot sem že dejal, moramo odločitve sprejeti resnično zelo hitro. To je torej ozadje. Uh, ki odraža časovnico teh smernic in posledice tako kratkih rokov za izvajanje te strategije. V času, ki pa smo ga imeli na voljo, smo se lahko posvetovali s socialnimi partnerji. To je seveda bistveno z vedika našega odbora za zaposlovanje. Zagotoviti moramo, da socialni partnerji dajo svoj vložek, eh, da prispevajo k strategiji. To so počeli pri prejšnji strategiji in zdi se, da je prav, da jim to omogočimo tudi pri zdajšnji. Kakšno je bilo njihovo mnenje? Povedal bom tri stvari, ki smo jih po, po našem mnenju upoštevali. Ko je šlo za spremembe osnutka. Kot prvo so socialni partneri uh, ustrajali pri tem, da ta strategija ne sme zadevati zgolj zaposlovanja in ponudbe zaposlovanja, temveč tudi popraševanja po zaposlitvah. Želimo si instrumentov za izvajanje politik, ki bi ustvarjale nova delovna mesta. Drugič, uh, plačila, plače, mnenje socialnih partnerjev je bilo, da je prvotno beseditev komisije pomenila korak nazaj v primerjavi s tem, kar je že obstajalo. Socialni partnerji so hoteli obdržati svojo avtonomijo pri pogajanju o različnih temah. Tretje vprašanje je bilo notranja prožna varnost. Sveda v kontekstu krize je tem bilo mišljeno predvsem delna zaposlitev, zaposlitev za skrajšanje delovni čas, ti ukrepi, ki se izvajo v večini držav članic. To pa so tokrat omenili v nekoliko širšem kontekstu. Želeli so, da bi vključili tudi enakopravnost dela kot tudi druge popravke in prilagoditve. Skratka, Posvetovali smo se s socialnimi partnerji, upoštevali smo njihova mnenja. Ko gre za smernice same, pa lahko rečem naslednje. Te smernice, kot je zapisano v mnenju, ki smo ga poslali svetu, predstavljajo dolgoročni cilj. Hkrati pa bi z njimi morali biti sposobni delati tudi na izvajanju kratkoročnih politik. Cilj EPSKA. Vse po našem mnenju je, da ustvarimo nova delovna mesta. Do leta 2020 želimo imeti visoko raven zaposlenosti, zato potrebujemo določene instrumente. In da bi to dosegli, bodo morale številne države članice izvesti veliko naporov. Predlog komisije za te smernice glede usposabljanja, izobraževanja in tudi boja proti revščini, bi morali bolj iti v smeri ustvarjanja delovnih mest. Če pa si pogledate smernico 7, ki so politike za poslovanja, potrebujemo instrumente, ki bodo ustvarjali delovna mesta. Finančni instrumenti so izginili, ti so sedaj vključeni v politiko trga dela, ti so za tudi podlaga za politiko trga dela, podlaga za ustvarjanje delovnih mest in seveda so za to potrebne finance. In kot so zahtevali uh, socialni partneri, moramo iz predloga komisije izključiti vse, kar se navezuje na plače. In to je izginilo iz predloga komisije. Skratka, besedilo moramo preusmeriti v to, da bo imelo več podarka na ustvarjanju novih delovnih mest, na sklice, na orodja, ki bodo na voljo, sklicevanje na proračun, ki bo omogočal ustvarjanje novih delovnih mest in tako naprej. Kot drugo, socialni partneri so sicer to tudi rekli, ampak tudi številne države članice in Nemko se s tem strinjajo, namreč da bi se na ustvarjanje delovnih mest morali bolj specifično sklicevati, torej z drugimi besedami, da se je treba bolj oprijeti na odpiranje novih podjetij, ampak tudi na druge instrumente, ki bi odpirali delovna mesta. Ne želimo, da bi bili ljudje odvisni zgolj od tega, kar že obstaja. In eh, tretji pristop, ki, je, ki so ga zauzele države članice in to je v skladu s tem, kar je rekel svet EPSKO, potrebujemo specifično referenco glede enakopravnosti moških in žensk. To mora biti vključeno skozi celotne smernice. Tako da smo te reference znova uvedli. Uh, da bi s tem zagotovili, da se enakopravnost omenja vse skozi besedilo. Prav tako želimo več eh, kakovosti delovnih mest, več referenc kakovosti služb in več socialnega vključevanja. In to vse ob referencah, ki se nanašajo na boj proti revščini. Saj se lahko proti revščini borimo le tako, da zagotovimo, da se bodo ljudje vrnili na trg dela. Če bodo ljudje dobili delovno mesto, se bo s tem zniževala revščina, seveda pa s tem nujno še ne ustvarimo dolgoročnih kakovostnih delovnih mest. Ljudje, ki živijo eh, oziroma ki sedijo v našem odboru, menijo, da je treba poskrbeti za financiranje visoke ravni socialne zaščite. Smisel vsega tega je, da je smernica številka 10 taka, da ne bi smela se nanašati le na eh, boj proti revščini, ki je cilj sam po sebi, temveč da je to treba storiti prek tega, da se ljudem zagotovijo službe, da se jih vključi na trg dela in se s tem um, zmanjša izključenost oseb z, eh, z trga zaposlovanja. Še nekaj anegdot o tem, kaj se je spremenilo v teh eh, smernicah glede na pomankanje časa. Pri smernici številka 7. Um, ehm, pri tem smo izhajali v naši razpravi. Zakaj? Ker menim, da odraža celotno strategijo v primerjavi z Lizbonsko strategijo. Če si pogledate Lizbonsko strategijo, je bila tam smernica ki se nanaša na, na poklicno usposabljanje, ta še vedno obstaja. Sedaj vključuje več. Obstala je tudi smernica o izobraževanju, ki je bila usmerjena na trg dela. Tudi ta je sedaj vsebinsko bolj popolnjena, vsebuje tudi več poklicnega izobraževanja, kot ga je prej. Pomankanje pri tej strategiji pa eh, gre opaziti pri petih smernicah, ki se nanašajo na zaposlitev. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bilo treba izbirati. Predvsem, ko gre za prožno varnost, prožna varnost sedaj obsega veliko več prostora v teh novih smernicah. Tako da smo veliko govorili o, smerni, o tej edini smernici za zaposlovanje, ki je sedaj ostala. In lahko se vam zazdi, da sedaj ta tekst vsebuje manj kot je prej. Zato so države članice hotele zagotoviti, da iz teksta ni bilo izuzetega preveč. Pisanje besedila seveda ničesar ne prepoveduje hkrati pa ne dopušča nič več, kot se je dopuščalo že prej. In mislim, da je to ta splošni pristop k temu, kar je bilo vključeno v to smernico. Skratka, vse bolj se osredotoča na zaposlovanje, na več spodbud za zaposlovanje. Bolj se osredotoča na to, da morajo biti plače ljud, za ljudi take, da bodo ljudje motivirani in da bodo te plače tudi skladne s produktivnostjo, tako da bodo ljudje na trgu dela dejansko lahko pomagali tudi brezposelnim. Kar zadeva vseživljensko izobraževanje eh, in preostale vidike za eh, izobraževanje, smo bolj ali manj povzeli predloge odbora za izobraževanje. več referenc pa smo vključili glede dostopa do zaposlitev in do karjernega napredovanja tistih, ki so že zaposleni. Veliko smo govorili tudi o smernici številka 10. Ta smernica je bila na nek način odziv na socialno klauzulo v pogodbi vendar z vidika pravne podlage, ki jo imamo, se navezuje na zaposlovanje. Socialno vključenost smo torej morali usmeriti na to, da bi zagotovili dostop do zaposlitve za ljudi. Torej, zaposlovanje je v sami srčiki vseh politik socialnega vključevanja. To pomeni, da je sedaj to zaposlovanje cilj sam po sebi. Besedišče oziroma obeseditev pa izključuje druge politike, za katere smo menili, da niso povezane z politikami zaposlovanja. In ki bi jih z zaposlovanjem le stežka povezali. In to je tudi odraz tega, o čem smo razpravljali prej, ko smo govorili o premisah. Seveda tudi upokojitev del socialne zaščite in tudi to je treba vključiti v smernico. Torej, dogovorili smo se o celotni obeseditvi smernic, vendar pa smo prepustili svetu, da razpravlja o v beseditvi ciljev, ki so povezani z izobraževanjem, ciljev, ki so povezani z bojem proti revščini. Torej, teh tem nismo uspeli celoti upisati in zapisati do, vrh, do um, pomladnega vrha in uh, to je sedaj prepuščeno svetu. Toliko torej lahko povem kot uvod, seveda pa bom z velikim veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Besedo dajem poročevalcu, gospodu Urju. Gospod, izvolite. Ah Ça, ce qui marche. D'accord, merci. Euh, euh, Najlepša hvala za besedo, gospa predsednica. Skušal bom na kratko povzeti to, kar želim reči in dodal bom še nekaj komentarjev na koncu razumem, da svet in parlament delujeta neodvisno trenutno. Svet je določil svoj lastni dnevni red in ni, ne dopušča, da bi se odmaknil tega dnevnega reda, kljub temu, da se mi ukvarjamo z enakimi vprašanji seveda poznate prvo različico osnutka poročila, ki je različna, ki je drugačna v strukturi in seveda so tudi povdarki, ki so jih prejeli od komisije, drugačni in ti podatki so pravzaprav drugačni od tega, kar je podlaga za razprave v svetu. Lahko si predstavljam, ko, analizam, ko analiziram pomankljivosti Lizbonske agende in seveda se lahko strinjamo s tem, kar je povedal gospod Koke, uh, da lahko sklenemo, da je bila ta agenda neuspeh. Ampak ena od napak te agende je bila v tem, da so bili cilji oziroma smernice tako splošni, da ni bilo mogoče nadzirati um, njihovega doseganja in uspešnosti. Bral sem poročila posameznih držav članic, vse so uh, izpolnjevale vse zahteve, kljub temu pa, če primerjamo dejanske rezultate s načrtovanjimi, moramo priznati, da v veliki meri zaostajamo za prvotnimi načrti. Torej, moje izhodišče je naslednje. Pozdravljamo integrirane smernice. Njihov glavni cilj je, da bi povečali zaposlenost, to je torej osnovno vprašanje in glede tega ni razprave. Cilj 75 odstotkov po mojem mnenju ni pretiran, kljub temu, da bo izvedba tega morda naletela na določene težave. Prav tako tukaj ne gre le za politike, za poslovanje v državah članicah, temveč so gospodarstva v naših državah tista, ki ustvarjajo delovna mesta. Skratka, najprej potrebujemo takšne gospodarske pogoje, kjer bo popraševanje po več delovnih mestih. Tukaj moramo upoštevati tako gospodarske priložnosti, kot tudi izzive. Vse to je pozitivno. To, kar je manj pozitivno, pa je, da imamo manj koherentne smernice, Eh, to bi lahko primerjali z otrokom, ki se gleda, ki se ogleduje igrače in ima le neko približno idejo o tem, katere igrače bi želel imeti. Ne vidimo dejanskih ciljev, niti poti, ki do njih vodijo. Skratka, naš način mišljenja je drugačen, mi skušamo opredeliti poudarke, ki jih po mojem mnenju potrebujemo, da bi upoštevali potrebo po večjem številu delovnih mest. Obenem pa očitno moramo spisati neke vrste podcilje. Razumem, da obstajajo nacionalne pristojnosti, ampak smernicami želimo dati neke vrste usmeritev državam glede na to, da ne govorimo o obveznih smernicah, smo tukaj lahko bolj drzni in lahko pogumneje obesedimo naše smernice. To pa pomeni, da moramo opredeliti tudi pod cilje. Torej, ko smo sedaj dali, eh, do, določili cilj 75 odstotne eh, zaposlitve, bi morali od, dodati, da bi moralo biti uh, Eh, tistih oseb, ki so zaposlene v starosti od 20 do 24 let, 90 odstotkov. To je na nek način um, naš glavni cilj, kajti mlade moramo spodbuditi, da zaključijo študij čim prej in potem čim prej zatem tudi vstopijo na trg dela in s tem dvignemo zaposlenost. In če ne bomo tukaj zapisali nekih konkretnih usmeritev, se bo ta cilj izgubil. ostala bo le to, kar je že zapisano. Prav tako bi želel tukaj dodati problem otroške revščine, revščine med otroci v deveti smernici. Vemo, da tisti, ki so podvrženi revščini v otroštvu, imajo slabše možnosti na področju izobraževanja kot tudi na trgu dela tudi na trgu dela se potem lahko na nje manj zanašamo ko, in na se, se na nje ne bomo mogli zamašati, ko, ko bodo potrebe na trgu dela večje. Dodaten problem, ki se sicer doslej še ni pojavil, ampak tudi s predlogom spremembe bi želel upeljati to, da se zauzevamo za enakopravnost spolov. Uh, ob tako moške kot ženske moramo spodbujati k udeležbi na trgu dela. To pa lahko uspe le, če bomo imeli dovolj ustanov, ki bodo skrbele za otroke, medtem ko bodo njihove matere delale. In tukaj gre uporabiti sredstva kohezijskih ali pa socialnega sklada ali katerakoli druga sredstva, da bi lahko torej ženske opravljale delo, medtem ko bodo njihovi otroci v tovrstnih otroških centrih. Prav tako je še en element, ki se nam zdi zelo pomemben, namreč narava sprememb, ki smo jim pričali. Seveda ta, so te spremembe povezane tudi z gospodarskimi spremembami in s pojavom nestandardnih delovnih mest, kjer mi nimamo veliko usmeritev. Mi temu delu in tem pogodbam pravimo atipične, nestandardne pogodbe in se razlikujejo od uh, Eh, zaposlitev za določen delovni čas, zaposlitev za skrajšan delovni čas. Skratka, te atipične pogodbe so zelo široke in pravna ureditev teh pogodb je zelo šipka v državah članicah. Če želimo povečati pomen to vrstnih atipičnih zaposlitev, moramo tudi uh, o njih nekaj zapisati v teh smernicah, tako da bodo države članice potem spisale svojo zakonodajo o atipičnem delu. Mi smo tudi danes pravkar razpravljali o osnutku poročila, ki obravnava atipične oblike dela. Obstaja tudi spor, ki se nanaša na izobraževanje oziroma osposabljanje izven šol ali znotraj šol. Tukaj seveda želimo pridobiti spretnosti in znanje, s katerimi bodo dijaki in študenti sposobni opravljati delo. Kohezijska politika bi morala služiti tudi ciljem politike zaposlovanja in trenutna kriza ni zmanjšala razlik med državami članicami, temveč jih je še povečala, namreč razlik, ki se nanašajo na eh, zaposlitvene politike. Torej, ko govorimo o orodjih, ki so nam na voljo, moramo izkoristiti ta orodja, da bi odpravili te velike razlike med državami članicami. Prav tako moramo vedeti, kje obstajajo še rezerve. Tukaj lahko omenimo invalide, ki bi morali biti deležni večjega povdarka. Če bomo skušali izkoristiti priložnosti na, pod, na področju zaposlovanja, lahko dejansko mobiliziramo veliko število zaposlenih, ki zaenkrat še niso vključeni na trg dela. Če torej povzamem, menimo, da potrebujemo specifičnejše podcilje, in zato bi tukaj se zauzel za 90 odstotni cilj za mlade, za zaposlenost mladih, potem znanstvene raziskave pravzaprav menijo oziroma dokazujejo, da je ta odstotek celo prenizek. Eh, po njihovem mnenju naj bi mladi v tem starostnem obdobju eh, bili v večji meri še um, deležni usposabljanja in izobraževanja, zato da bi bili potem bolje pripravljeni na trg dela. Obravnavati moramo tudi spremenjajoče se priložnosti na trgu dela in eh, prav tako moramo vključiti kohezijske politike. Morda bi kdo rekel, da so naši predlogi preveč tehnični, sam pa sem pripravljen o tem govoriti, razpravljati. Tudi gospodarske smernice seveda lahko izkoristimo ali pa nek horizontalni pristop, tako da bi obesedili naše predloge. Tako da mislim, da se lahko skupaj dokopljamo do morebitnih rešitev. Prav gotovo pa sem prepričan, da je treba vse to vključiti tudi druga povezana področja svetu, parlamentu in državah članicah se lahko vsekakor strinjamo, da gre pri strategiji Evropa 2020 predvsem zato, da ustvarimo več delovnih mest, kar je nujno potrebno, če želimo ukrevati iz trenutnega položaja. Najlepša hvala. Gospa Stanruk, lepo vas prosim, da niste tako dolgi kot poročevalec. Najlepša hvala, gospod Kroke, da ste danes z nami in da z nami razpravljate o smernicah. Kar nekaj vsebinskih podarkov je že bilo podanih in tudi tukaj v našem odboru smo že dvakrat obsežno razpravljali o e, naših prednostnih nalogah, zato o tem ne bom podrobneje govorila, nedvomno veste, da se želimo osredotočiti na mlade, na zapostavljene in da je za nas zelo pomembna tudi kakovost dela. Prosila sem za besedo zato, ker bi rada spregovorila o časovnici in o vlogi in zelo o deležbi parlamenta državljani in državljanke so nas izvolili sem zato, da zastopamo njihove interese. In eh, sama sem tokrat prvič poročevalka v senci za kakšen večji dosje in glede na to, da Eh, potekajo razprave šele junija, ne bomo mogli glasovati pred septembrom in mislim, da morate upoštevati tudi mnenje tega odbora, ki je konec koncev zelo blizu ljudem. Vsi člani tega odbora eh, moramo biti upoštevani in to je tisto sodelovanje, za katerega vas res. Eh, prosim, torej končna razprava ne more potekati junija, eh, kajti nujno nas morate imati resno. Mi smo tisti, ki razpravljamo z ljudmi o tem, kaj se dogaja, kaj je potrebno in zato moramo biti vdeleženi pri sprejemanju odločitev o tem, kaj bo zopet prišlo iz Evrope. Zato lepo prosim, upoštevajte naš, naše mnenje. Gospa Turunen. Eh, ja, tak, tak for ordet, og tak for at komme. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Koke, da ste danes z nami. Dve zadevi bi rada povedala. Najprej, eh, kar zadeva deseto smernico in podlago za to v pogodbi. O tem ste govorili in pogledala sem si pravno podlago, kajti zdi se mi zelo pomembno, da je to urejeno. In kar nekaj eh, izhodišč je za to, da imamo smernice o uh, socialni izključenosti. Naprimer, tretji člen, tukaj je govora o boju proti socialnosti in tako naprej. Potem uh, Lizbonska pogodba, deveti člen, je tudi zelo zanimiv. Tukaj je govora o dejavnostih in politikah, v katerih bi morala unija uh, zagotoviti visoko raven zaposlenosti, visoko raven socialne zaščite in boj proti socialni izključenosti. Torej, mislim, da je marsikaj zapisanega v novi pogodbi in da bi lahko izkoristili kot pravno podlago kar nekaj členov. To govorim zato, ker v svetu poteka razprava o tem, ali je vse skupaj sploh osnovano na pogodbi in prepričana sem, da je enako pa misli tudi moja poslanska skupina. Želimo se torej lotiti revščine v Evropi, milijonov ljudi, ki trpijo zaradi revščine, milijone ljudi, ki delajo in so vendarle revni in mislim, da lahko glede tega pušljemo iz našega odbora jasen signal. Kar pa zadeva povezavo eh, med gospodarskimi smernicami in smernicami za zaposlovanje, pravite, da Potrebujemo konkretna politična urodja za ustvarjanje delovnih mest, s tem se strinjam, ampak če je izhodišče položaja, kakršnega imamo danes v Evropi, ko je na dnevnem redu predvsem konsolidacija proračunov in eh, zmanjševanje stroškov, ne da bi pri tem razmišljali o tem, kako lahko zagotavljamo nova delovna mesta in rast, eh, potem eh, pravzaprav to ni strategija, ki jo jemljamo resno. Ne mislim, da je samo, sama konsolidacija proračunov nevarna za delovno mesta, vendar pa moramo postaviti v spredje investicije, ki bodo eh, zagotovile tudi nova delovna mesta. Hvala. Hvala. Gospa Kornelison, potem pa gospa Šrötter. Najlepša hvala. Hvala za vaše informacije in z, v veselje mi je bilo, da ste povabili poudarili, kako pomembno je ustvarjanje delovnih mest, eh, da moramo usposobiti delovno silo, zato da bodo lahko, ljudje lahko eh, zapolnili tiste vrzeli, ki obstajajo. Žal pa niste posebej izpostavili zelenih delovnih mest, kajti če želimo izpolniti cilje strategije 2020, ki je namenjena ustvarjanju eh, zelenega in vključujočega gospodarstva, potem mora biti tudi naložbe v delovna mesta zeleno obarvane. Eh, po eni strani moramo ustvariti zelena delovna mesta, po drugi strani pa moramo vlagati tudi v delovno silo, ki bo lahko zapolnila ta delovna mesta. Tudi zdaj v starajoči se družbi, uh, kar bo se bo še bolj zaostrilo v naslednjih desetih letih. Vsekakor bomo morali razmisliti o uh, različnih ureditvah in marsikaj se omenja o uh, Eh, kombinacijah dela in oskrbe, o večji prožnosti za delojemalce in sprašujem se, v kolikšni meri bodo države članice pripravljene dejansko uvesti potrebne spremembe, da bodo ljudem naprimer dale pravico do eh, dela s krajšanim delovnim časom, do fleksibilnega delovnika, do tega, da del svojega dela opravijo doma. Eh, da lahko delajo kljub neki, nekem fizičnemu eh, handikepu ali da lahko eh, delo kombinirajo z drugimi dejavnostmi. Marsikaj bo odvisno od tega. Nestandardne delovne pogodbe bo verjetno postale standard. In v kolikšni meri bodo ljudje izpadali iz trga delovne sile, bo odvisno tudi od tega, ali bomo Eh, zaposlenim lahko ponudili ustrezne pravice do socialne varnosti, do vsega eh, tega. Torej, namesto prožne varnosti bi se morali ukvarjati z eh, varnostjo, ki je prožna in postaviti varnost na prvo mesto. Verjetno bomo predlagali nekaj predlogov sprememb, s katerimi bomo poskušali to vključiti. Zanima pa me, kako se vi na to odzivate. Hvala. Sedaj imamo devet zahtev za besedo, zato sem prisiljena omejiti čas za govor, eh, ker eh, nažalost imamo čas omejen. In na koncu bomo dali besedo še komisiji. Eh, torej, naš gost bo odgovarjal na koncu in upam, da bo zelo jedrnat. Gospa Šreter je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoča. Eh, kratka bom, imam eno vprašanje. Govorili ste o tem, da se je potrebno osredotočiti na delovna mesta, na ustvarjanje delovnih mest. In tukaj se sprašujemo, kakšno vlogo igra pobuda za zelena delovna mesta, ki smo jo razvili v Evropskem parlamentu, tudi s pomočjo mojega poročila. In pa drugič govorite o tem, da je potrebno socialno vključenost povezati z zagotavljanjem dela za ljudi, ampak bistveni predpogoj za to, kar želite doseči, je novi predlog komisije. Uh, da, eh, za, da si za cilj zastavimo usposabljanje in tudi nadaljne izposabljanje. Eh, to vključuje tako um, spremembe na delovnem mestu, torej prehod z enega delovnega mesta na naslednje in če želite ljudi v to vključiti, je izobraževanje, usposabljanje ključnega pomena in uh, to je pravzaprav tukaj pristop komisije. Zakaj tega pristopa ne podpirate? Najlepša hvala, gospa Rapti. Hvala, gospod predsednica. Najprej naj povem, da potem, ko sem poslušala gospod Stalkarjevo, sem, moram reči, da se strinjam in imam vprašanje za predstavnika sveta, ampak tudi za naš odbor. sledila sem tej strategiji 2020 in naj povem, da sem se naveličala med navednicami. Naveličala sem se, ko govorimo, ko slišimo samo govoriti o tej Evropi 2020. Zara, zakaj? Zaradi tega, ker govorimo veliko o tej Evropi 2020 in zgleda, kot da je Evropa 2020 že mrtva govorimo o novih eh, delovnih mestih, o varnosti, o novih perspektivah, govorimo o novih delovnih mestih, ampak istočasno, ko, tem, ko govorimo o vsem tem, gospodarska kriza, gospodarska situacija v naših državah nam nakazuje novo stvarnost v Evropi in vidimo, da so stvari dosti teže, ko govorimo o zaposlenosti, o delovnih mestih. Za mlade je vedno trša in plače se nižajo. Vsakdo ima pred sabo neko trdo stvarnost, hude probleme. Zato moramo krniti svoje eh, nacionalne cilje, zmanjšati jih moramo dosti bolj, kot smo si nadejali. Eh, v redu govorimo o Evropi 2020, ampak eh, ne vidim, kako bomo do tega prišli. Govorimo o zelenih delovnih mestih, o belih delovnih mestih, ne govorimo pa dejansko o tem, kar imamo konkretno pred seboj. Se pravi, o sivi bodočnosti, temni bodočnosti, ki jo bodo jo bodo naše, eh, izkusile naše bodoče generacije. Najlepša hvala. Samo opominjam vas, da razpravljamo o smernicah in to je pač priložnost, da se navezujemo na številne teme, vendar pa eh, osredotočimo se na tisto, kar je povedal poročevalec. Eh, kar je povedal naš gost in lepo vas prosim, da se osredotočite na besedilo, ki je pred nami in da ne vodimo zdaj tukaj neke splošne razprave, kjer lahko vsakdo pove, kar mu pač pade na pamet. Eh, morda lahko malo več govorimo o napredku v pogajanjih, o eh, stališčih sveta, o elementih, ki jih je opredelil tudi eh, Emko v odbor v dokumentu, ki smo ga dobili. Gospod Popakis, potem pa gospod Timer. Eh, hvala. Hvala za predstavitev. Strinjam se s tem, kar ste povedali, vendar. Eh, raznimi predlogi popravka in tudi tako sedaj direktno vam povem, da je treba poudariti določene aspekte, naprimer v bodočnosti bomo morali sprejeti določene smirnice za, za poslovanje, naprimer morali bomo upoštevati določenih specifik in potem zelo pomembno, treba je poudariti kakovost za poslovanje. Moramo se spomniti, na socialno pogajanje, na pogajanje eh, v okviru podjetij. Moramo tudi eh, govoriti o atipičnih pogodbah. Moramo ustvariti inštrument, orodje za boj proti ilegalnemu zaposlovanju in moramo se uskladiti glede gospodarske strategije za zaposlovanje s tem, da utrdimo eh, socialno kohezijo. Jasno, to mora biti močen inštrument za to, da odstranimo diskriminacijo iz naših družb. Ja, Gospa Cimer, najlepša hvala, gospod Kuke, da ste z nami in da z nami razpravljate, vendar pa bo to smiselno samo, če boste te predloge in zahteve, ki jih dajemo v našem odboru, tudi upoštevali in da se bo to v nadaljevanju odražalo. Eh, prej smo že, ste že govorili o tem, da ni prišlo še do končnega stališča o smernici v zvezi z bojem proti revščini in da marca delo ni bilo končano in zato bi lahko v smernic eh, vključili tudi naše zahteve, da bi kritizirali do sedaj zelo nejasne formulacije o ciljih na področju boja proti revščini. Zaskrbeni smo tudi nad tem, da se postavlja pod vprašaj definicija revščine, ki pravzaprav predstavlja izhodišče za opredelitev ciljev. Razmišljalo naj bi se o tem, da bi vključili druge predstave, druge kriterije in to se nam zdi vprašljivo. Ravno tako želimo konkretno vedeti, v kolikšni meri uresničevanje nacionalnih ciljev bo pod vplivom Evropske unije in zato, da ne bo kon, na koncu šlo samo za neko vsoto vseh doseženih rezultatov držav članic. Hvala. Gospa Ovir, potem pa gospa Figueredo. Tänan, proua president. Arutades tööhõive poliitika suuniseid, on ju selge, et esmatähtis on luua kvaliteetseid. Najlepša hvala. Ko govorimo o tem, kako se stvari razvijajo, eh, je potrebno na prvem mestu povedati, da je pomembno imeti kakovostna delovna mesta in visoko dodano vrednost. Pomembno je torej, da politika zaposlovanja podpira spremembe v gospodarski strukturi na splošno. Uh, dela, ki, delovna mesta, ki so izginila v času gospodarske krize, ne bodo tako hitro ponovno vzpostavljena. Zato se moramo odzvati na te spremembe. Zavedati se moramo, da mora politika zaposlovanja zaposlenim zagotavljati nek. Uh, prehod in neko orodje, s katerim se lahko prilagodijo spremembam na eh, trgu delovne sile. Razmišljati moramo o dolgoročnih ciljih, vendar moramo istočasno zagotavljati tudi, da se te spremembe upoštevajo, ko oblikujemo svoje politike. Kar pa zadeva boj proti revščini, gre za zelo pomemben izziv. Zagotoviti moramo vsem socialnim skupinam, da bodo lahko sodelovali na trgu delovne sile, ne glede na raven izobrazbe ali eh, kakšne druge dejavnike. Naša dožnost je, da zagotovimo varnost vsem, hkrati pa moramo poskrbeti za to, da bodo ljudje imeli motivacijo, da bodo želeli delati. In pa še pripomba, ki leti na poročevalca. Eh, Dan danes je zelo težko primerjati razmere na področju zaposlovanja v različnih državah članicah. V določenih državah članicah določeni ljudje prejemajo socialno pomoč. Veliko pa je tudi takih, ki niso registrirani kot brezposelni nekateri prejemajo pomoč 6 ali 9 mesecev, drugi 36 mesecev. Razmere se torej zelo razlikujejo. Tam, kjer so ljudje deležni podpore samo za krajše obdobje, e, mislim, da so razmere slabše, kot je dejansko videti. Gospa Figueredo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kratka bom. Eh, lahko se navežem na to, kar je povedala gospa Raptik in mislim, da ima prav. E, govorimo o e, pobudah za zaposlovanje, vendar pri tem pozabljamo na realnost na, na terenu e, v Grčiji, v Španiji, na Portugalskem. E, povsod se zahteva politika e, varčevanja, e, zmanjšanje naložb upada kupna moč, malo je naložb, malo je zaposlovanja, več je brezposobnosti. Zakaj potem sploh imamo pred sabo te smernice? Če ne gledamo na makroekonomsko politiko, ki pravzaprav preprečuje to, da bi se zaposlenost povečala, Mislim, da gre tukaj za temeljno vprašanje, namreč zakaj imamo to vrstne smernice. Govorimo o spoštovanju eh, pakta stabilnosti, o konvergenčnih kriterijih, eh, V luči vsega tega se postavlja pod vprašaj vse, kar tukaj počnemo, vključno s temi smernicami za zaposlovanje. Ampak ne glede na to, eh, želela sem povedati, da so tu tri stvari, na katere ne smemo pozabiti prožna varnost v tem okviru lahko pravzaprav pomeni samo večjo negotovost, kajti če je več brezposobnosti, potem morajo delojemalci sprejeti karkoli dobijo, zato da sploh imajo delo. Potem drugič vprašanje enakopravnosti, enakosti. To, to predvsem vpliva na ženske revščina, negotovi delovni pogoji, eh, vse to je pri ženskah v porastu. To pomeni, da moramo, ko govorimo o boju proti revščini, se lotiti tudi tega vidika. Tudi v makroekonomskih smernicah, ki so pravzaprav podlaga za vse, mislim, da je to ključno vprašanje za vse nas. Najlepša hvala, gospa Renje, potem pa gospa Blinkevičute. Najlepša hvala, predsednica. Naj se navežem na predhodno govornico. Ja, seveda je potrebno na te smernice vedno gledati v povezavi z gospodarsko krizo. E, In v luči naložb v prihodnost. E, tukaj si želim, da bi izpostavili pomen avtomatskih stabilizatorjev, kar zadeva uh, Eh, smernico dve se je potrebno jasno zauzeti za regulacijo finančnih trgov. Zdi se mi, da vse to obravnavamo nekako ločeno. Kar pa zadeva sedmo smernico, pa imam konkretno vprašanje za vas. Gre za ustvarjanje delovnih mest in spričo tega, da. Tukaj ni nobene konkretne izjave o oblikovanju delovnega časa. Eh, me zanima, kar zadeva oblikovanje uh,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 ki zelo pozdravljam to priložnost, da lahko z vami razpravljamo. Seveda je težko reči, da te smernice niso potrebne. Uh, kaj te razmere na področju trga delovne sile vsekakor niso enostavne, zato so te smernice vsekakor dobrodošle. Vendar pa se pojavlja določeno tveganje, ki ga je potrebno povdariti. Nismo izpolnili ciljev Lizbonske strategije, zato se je postavljalo vprašanje, ali bomo dosegli cilje smernic za zaposlovanje. Cilji so zelo ambiciozni. 70 do 75 odstotkov eh, zaposlenosti v Evropi. To je izredno ambiciozno. Kar pa zadeva revščino in smernico številka 10, eh, tukaj smo popravili svoje cilje na vzdolj. Na začetku je bilo rečeno, da želimo povsem izkoreniniti revščino, sploh revščino pri otrocih. Zdaj pa smo nekako eh, znižali svoje cilje. Eh, Rekli smo, da želimo 20 milijonom ljudi omogočiti izhod iz revščine. Kaj pravzaprav to pomeni eh, glede odstotka zaposlenosti? Eh, morda bo vse to na račun boja proti revščini. Zato me zanima, kakšni mehanizmi, kakšna sredstva nam bodo na voljo zato da bodo države članice dejansko želele uresničevati te smernice, sploh kar zadeva revščino. Mislim, da trenutno ni kakšne konkretne politične volje za boj proti revščini. Ni dovolj, da pride samo do izmenjave najboljših praks, zato uh, morajo komisija, svet in parlament sodelovati in najti ustrezna sredstva za boj proti revščini. V teh smernicah pa tudi ni govora o tem, da bi imeli kakšna orodja za boj proti nezakonitemu delu. V trenutnih gospodarskih razmerah veliko ljudi dela na črno, ker preprosto nimajo druge možnosti. Vprašanje torej je, kaj predlagate, da bi rešili ta problem? Najlepša hvala, gospod Hinman. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo pozorno sem poslušal eh, današnjo razpravo, eh, pa tudi razpravo danes do povdne in eh, slišal sem veliko ujčkanja, veliko lepih želja in upov. Sveda želimo odpraviti revščino, želimo končati brezposelnost med mladimi. Vse to so eh, hvale vredni cilji. Pravzaprav bi lahko te smerice povzeli z nekaj besedami. Vsi bi morali delati bolje in vsi se strinjamo. Vprašanje pa je, kaj bomo dejansko storili, da bomo to dosegli. Pripričan sem, da eh, kolege eh, v tej dvorani goni dejansko torej žene dejansko sočutje do tistih, eh, ki trpijo. In eh, tisto, kar pa dejansko počnemo, je, da usiljujemo nove zahteve delodajalcem eh, in zmanjšujemo konkurenčnost evropskega gospodarstva. In posledica tega, če se bo vse to uresničilo, bo nižja gospodarska rast in še večja brezposobnost. Torej, sočutje do posameznih delavcev ne vodi nujno do večje zaposlenosti in večje blaginje za celotno skupnost. Predlagam, glede na to, da sem zdaj predstavil to negativno sliko, eh, da se osredotočimo na pozitivno plat. Mislim, da eh, ni veliko ljudi, ki nas poslušajo in ki jih zanima, kaj govorimo. Eh, kolegica je pred nekaj trenutki rekla, da se ji zdi, da piše poročila za eh, kož za odpadke in verjetno ima prav. In ena od kolegice je govorila o tem, kako smo blizu ljudem, ampak v kolikšni meri smo se dejansko pogovarjali z njimi, z zaposlenimi, z eh, podjetniki. Eh, oni verjetno ne bi rekli, da nas poh eh, lahko pohvalijo zaradi vsega, kar smo storili, ampak eh, nas kritizirajo zato, ker jim zadajamo nove birokrativne ovire, ki jih veliko stanejo in jim preprečujejo, da bi zaposlovali nove ljudi. Če smo resni, gospa predsednica, se moramo zavedati, da pravzaprav ne moramo kaj dosti narediti v tem parlamentu zato, da bi prispevali k ustvarjanju delovnih mest. Lahko pa storimo marsikaj, da odpravimo vse tisto, kar zdaj ovira večjo zaposlenost. Eh, zdi pa se, da smo v našem odboru odločeni, da bomo ustvarjali nove ovire in to je ravno nasprotno od tistega, kar bi morali početi v teh težkih trenutkih. Potrebujemo deregulacijo, nižje davke, potem bi dobili eh, večjo gospodarsko rast in kakovostna delovna mesta, ki jih vsi želimo. Najlepša hvala, kolegi. Sedaj pa dajem besedo gospe Kosta. Hvala. Hvala lepa res za to srečanje, to soočanje. Upam, da bo koristno za vse nas. Vsi se zavedamo, da smo v fazi preučevanja teh smernic, smernice, ki se soočajo z eno največjih kriz v Evropi v zadnjih desetletjih in vemo, kako je z, z našimi evropskimi politikami, ampak moramo imeti svojo odgovornost in dati vsak svoj konstruktiven doprinos. Mislim, da je že poročevalec povedal, da predvideva že dodatne eh, spremembe v tem besedilu in uh, ena je velika potreba. Uh, in sicer da postanejo bolj skladne in dosledne politike eh, za zaposlovanje, gospodarske politike in eh, politike za welfare. Jaz mislim, da nekaj ni bilo dovolj poudarjenega v smernicah oziroma morali bi stvar še podkrepiti in sicer eh, ulaganje v eh, eh raziskave, razvoj in iskanje inovacij. Mislim tudi, eh, da tudi mednarodno je priznano, da danes v politikah za to, da ustvarjajo delovna mesta, je treba poudarjati uh, veliko ulaganje v znanje, v inovacije, v zasebno in javno raziskovalno dejavnost. In še drugo točko, ki jo hočem poudariti, uh, govorimo, da je Lizbonska strategija m, mm, propadla, ampak mislim, da ni prav, da je, da je sama strategija bila slabo m, mm, zasnovana in sicer, da se ustvari Evropa na osnovi e, kakovosti, znanja in pristojnosti. Zakaj je propadla? Zaradi e, neprimernosti ciljev, tudi e, srednjeročnih ciljev in morda tudi nesposobnost, da e, se ustvari neke e, parametre mimo samih e, e, številk. In v tem Mislim, da so bile smernice premalo kritične in tudi, da nimajo dovolj dobrih predlogov eh, glede instrumentov in orodja za odstranjevanje ovir in za podporo podporo strukturnih skladov. Strukturni skladi pravilno pravimo, da morajo biti en element, ena komponenta, ki mora postati bolj strateškega značaja za cilj ustvarjanja delovnih mest, če to pove, povežemo tudi z novim welfarjem in z um, večjo prožnost trga dela, ki uh, večkrat um, vpliva na nove generacije in ustvarja negotovost. Mislim, da v letnih poročilih, ki morajo države članice izvajati eh, ob uporabi mm, skladov in glede svojih smernic, mislim, da bi se morali eh, potruditi, da v to, v to smer in sicer mm, prešipki je tisti del, ki se ukvarja z inštrumenti, z orodji, kot da ne bi bili pravilno razumeli, zakaj je Lizbonska strategija propadla. Upam, da bo naš odbor lahko dal svoj doprinos, drugače bo vse skupaj obviselo v zraku, eh, tudi če bomo določili svoje cilje v tako težkih trenutkih. Hvala. Euh, euh, Hvala. Zadnja govornica na seznamu. Um, Komisija je bila pozvana, da izrazi svoje stališče v zvezi z časovnico. Gospod Koke je že izrazil svojo zaskrbljenost v svojem, v svojem okviru in povedal je, da je v bistvu občutek frustracije glede te časovnice. Špansko predsedstvo zastopa Ignacijo in sicer oseba, ki bo spregovorila tako za menoj, nam bo povedala oziroma povedal nam bo nekaj v zvezi s temi datumi, v zvezi s časovnico. Če pa imate še kako drugo točko, o kateri želite povedati svoje mnenje, prosim. Hvala. Hvala da ste mi dali besedo. Spregovoril bom o časovnici, o teh datumih. E, malo smo zaskrbljeni, slišali smo zaskrbljenost e, poslancev. Tudi predsedstvo je bila pod pristiskom zaradi te časovnice. Spomladi smo sprejeli sklep na osnovi strategije 2020 smo odločili, da bomo to začeli junija, z izvajanjem junija. In osnovnih eleme, eden od osnovnih elementov so integrirane smernice. In seveda v te integrirane smernice spadajo tudi smernice za zaposlovanje. Jasno, da, oziroma nažalost, predlog komisije uh, se je prišel malce kasneje. Samo 27. aprila, šele 27. aprila smo, smo dobili ta dokument, malce kasneje v semestru. Ampak zdi se jim znam potrebno nadaljevati po tej poti. Imamo časovnico, sedaj se bo strategija zaključila. Eh, nacionalni programi za reforme bodo predstavljeni eh, jeseni in ti programi morajo temeljiti na smernicah za zaposlovanje. Zato bo svet prihodnjem svetu za zaposlovanje, ki bo 7. junija v Luksemburgu, bo predstavil neko splošno usmeritev in svet bo potem moral podpreti to usmeritev. Ampak ker imamo samo to časovnico, bomo lahko sklep sprijeli samo potem, ko bo preučeno mnenje Evropskega parlamenta in to bo že eh, v času belgijskega predsedstva. Če se bomo držali časovnice in bomo izglasovali poročilo tu septembra, bo nujno to obravnavalo belgijsko predsedstvo. Kar jaz vem, belgijsko predsedstvo predvideva EPSKO v oktobru, ko bo sprejel ta sklep in potem bo to podprl um, Evropski svet oktobra to ne pomeni, da svet je stal križom rok, nasprotno. Veliko je bilo dela na osnovi eh, tega, kar nam je poslala komisija. Eh, popravili smo besedilo, predvsem na osnovi prispevkov eh, odbora za zaposlovanje EMKO. Zahvalil bi se Kokeju, ker mu je uspelo rešiti uh, problemov v zvezi z vsemi predlogi popravk strani držav članic in vključijo še druge prispevke strani odbora za izobraževanje, ki je želelo vnesti določene spremembe v zvezi s smernicami 7 in 8. Potem tudi odbor za izobraževanje se je. Uh, ukvarjal s deseto smernico. Mi smo upoštevali tudi spremembe, ki jih je uh, predlagal odbor za gospodarsko politiko. In na koncu je ta predlog nekako, m, mm, se nekako spremenil, ampak to bo obravnaval EPSKO in e, Evropski svet. In mislim, da veliko želja, ki smo jih slišali izraziti tu in ki smo jih slišali tudi prejšnji teden v Stratburgu, mislim, da te želje oziroma zahteve bodo zaobjete v besedilo. Hvala treba bo še določiti, kako bodo, bo potekal, potekalo pogajanje z Evropskim parlamentom, zato da slišimo končno stališče. Mm, ne predlagam vam, da bi odgovarjali po točkah vsem. Predlagam, da na osnovi eh, vaših predlogov privilegirate točke oziroma zadeve, ki se nam zdijo bolj pomembne v luči bodoče razprave med svetom in parlamentom, ob upoštevanju vsega tega, kar je bilo povedano oziroma kar ste slišali. Eh, vam besedo hvala, gospod predsednica, hvala za vse vaše prispevke in za vprašanje, vprašanje, ki ste jih postavili. Jaz sem delovno osnovi tega, kar mi je mm, svet podal kot eh, nalogo to istočnice, ki sem jih dobil od sveta in nasplošno sem delal eh, tako, da sem odgovarjal na eh, vprašanja in na teme, ki jih je postavil poročevalec. Eh, veliko sem ustrajal na duhu teh sprememb, glede tudi na čas, ki smo ga imeli na razpolago in ki je bil omejen. Zato, da pa vzamem duh, poudarjam, da so smernice bile izdelane zato da se zobjame vse točke, ki so bile. Eh, Ki so, ki so manjkale in za izpostavitev določenih finančnih in drugih inštrumentov. E, po drugi strani pa nam te smernice omogočajo, da postopamo kot, kot doslej, ampak še nekaj več. E, nekje osvetlimo neke mrtve točke, ki jih prej ni bilo mogoče videti. In sama redakcija nam dovoli še nekaj dodatnih stvari in nam omogoča, da eh, dosežemo še dodatne cilje, ki smo si jih zadali. Potem, kar zadeva eh, prožno varnost, eh, enake priložnosti in tako dalje, mislim, da, da ni tu nekega nesoglasja države članice. Skrbi to, seveda. Uh, Eh, imamo tukaj neka razhajanja, ampak glede glavnih tem mislim, da ni eh, osnovnega nesoglasja in nestrinjanja. Seveda, nek smernica pomeni, da se dodatni vidiki okrepijo, drugi se ošibijo, ampak vse skupaj je usmerjeno v to, da se ustvarjajo nova delovna mesta, da se eh, podkrepi so, so, um, zaposlovanje. Uh, da dosežemo konvergenco med parlamentom in svetom, mislim, da so to najpomembnejše točke, najpomembnejši elementi. Kaj onemogočajo mm, te smernice, če se ne bomo mogli več v primerjavi s preteklostjo? Ehm, glede velikega števila zadev se lahko eh, zmenimo. Nekatere so zavezujoče stvari, eh, naprimer pod eh, cilji uh, svet mi, me ni zadolžil za to. Moje delo je šlo v to smer, da je uh, dobro, če imamo neke podcilje, da je to korisno, ampak to ne pomeni, da bodo postali neki evropski, panevropski cilji, bodo postali nacionalni cilji za države članice. Predlagali smo celo vrsto podciljev v zvezi z nekaterimi skupinami uh, državljanov, zato to, da jih lahko primerjamo z ene države članice v eh, drugo na osnovi že obstoječih statistik in zato, da imamo neko, eh, nek skupni imenovalec. To je bilo prvo. Drugič, kar zadeva sam duh našega ukrepa, od določenega trenutka dalje eh, ni bilo mogoče preveriti duha teh smernic ni bilo možno več spreminjati stvari. Morali smo se pravi ločiti od, med tem, kar je potrebno pregledati v smernicah glede uh, eh, vodanja in tega, kar je bilo pomembno in konkretno je za izvajanje teh smernic. Naprimer, uh, eh, lahko je prišlo do nekih pomankljivosti In zato so, smo dodali predloge, zato da zapolnemo vrzeli. Imamo celo vrsto primerov, ki bi jih lahko navedli. Za te pocilje je treba razumeti, kako jih izvajamo, kako jih lahko dejansko uvedemo. Ne gre tu za to, da moramo smernice dobesedno izvajati, ampak kako bomo izvajali eh, z vodenjem eh, vsebino teh smernic. V tem smislu smo delovali. Kar pa zadeve eh, z makroekonomsko politiko, prišlo, je prišlo do določenih povezav. Za nas je to zelo pomenen aspekt. Smo se posvetovali s socialnimi partnerji in odbor za zaposlovanje je podala določene pripombe. S temi ukrepi smo želeli povdariti razmišljanje, da ne gre za to samo, da motiviramo ljudi, da prek dela postanejo bolj fleksibilni, specializirani in tako dalje. Seveda je to pomembno in to obstane. Moramo pa tudi vedeti, da obstajajo makroekonomske reforme, ki nam omogočajo, da ustvarimo nova delovna mesta, kar ni bilo v zadnjih desetih letih mogoče. Med novimi eh, delovnimi mesti imamo tudi zelena delovna mesta, ekološka delovna mesta. Predlog komisije smo dopolnili v teh smernicah v zvezi s tem. Ta zelena ekološka delovna mesta so samo del delovnih mest oziroma okvira za poslovanje en del makroekonomskih politik in razvija ta sektor. Ne bomo razvijali eh, sposobnih ljudi za zelena delovna mesta, če zelenih delovnih mest ni in zelenih delovnih mest ne bo, če ni popraševanje po zelenih delovnih mestih. Eh, nasplošno to eh, odgovarja na vse dvome, ki sem jih slišal. To se citira kot način ustvarjanja delovnih mest nasplošno. Potem so skupine uh, na trgu delovnega mesta, ki so uh, marginalne, naprimer uh, eh, invalidne osebe, uh, osebe, uh, ki uh, so pod vprašajem z delovnega vidika. In uh, s temi novimi politikami se lahko soočimo s temi boljše kot v preteklosti. Eh, to so politike za boj proti revščini. Um, odbor za socialno zaščito se v preteklosti bolj ukvarjal s tem, mi manj. Eh, zato smo temu odboru poslali uh, uh, cel svežen. Imam sicer svet odgovornost. Uh, Eh, zato, ampak z dialogom eh, s tem odborom za eh, socialno zaščito. Potem politika vključevanja. Politike vključevanja so pomemben faktor. Brez teh politik ne bo možno povečati števila delovnih mest. Sedanje smernice ne, om, ne onemogočajo vključevanje teh skupin, marginalnih skupin. Z vidika enakih možnosti. Se upiram diskriminaciji žensk v naših smirnicah. Smo nekaj povedali tudi v zvezi s tem. Mislim, da sem pokril vse to, kar sem slišal, vse teme, ki so eh, prišle z strani eh, govornikov. Hvala, hvala, da ste se udeležili današnjega dela. Upam, da boste po tej razpravi si zabeležili vse eh, skrbi in dvome naših poslancev in da boste te upoštevali pri eh, svojem delu. Zato, da dobro sodelujemo, so take trenutke izmenjave zelo pomembni. Hvala še enkrat eh, za vašo prisotnost tu danes v zvezi s poročilom gospoda Orija. Eh, Bodo, do bo se morali do 4. junija predstaviti predloge spremembi. Mi se bomo s tem ukvarjali 24. junija. S tem eh, s to točko na dnevnem redu smo zaključili. Še enkrat hvala, eh, še enkrat hvala poročevalcu in, in lahko gremo dalje na vrsti je točka 13 na dnevnem redu. Prva obravnava poročila gospe Morašar, ki je v okviru okrepljenega sodelovanja z eh, odborom za proračun financiranje in delovanje Evropskega sklada za prilagoditev o globalizaciji SPG. Poročilo, ki ga ima v tem trenutku v rokah e, kolega Portas. In lahko predam besedo poročevalki. Hvala, gospa predsednica. E, pred vami imate ta predlog mnenja, glede na prilagoditev eh, tega sklada. In in se razvija vzdolž eh, smernic za, eh, za poslovanje v sklopu strategije 2020. Počaščena sem da se lahko delam skupaj z gospodom Portasom, ker je odgovorni za odbor za proračun in eh, res sem zadovoljna, da je tudi on tu z nami, ko obravnavamo to temo. Oziroma ta osnutek. Ne, ja. Ta sklad za prilagoditev globalizaciji, je bil ustanovljen 2006. na pobudo oziroma na zahtevo predsednika komisije Barosa. In na začetku je imela kot eh, cilj razvoj eh, operativnih investicij začenši z 2007. Premalo so ga uporabljali, zelo mm, pičlo. Hm, in za 2009 eh, smo preusmerili eh, dejavnost, zato da lahko do, do njega pridejo tudi odvisni delavci in zato smo o, olajšali postopke za dostop do sklada. S tem, da smo povečali možnosti posluževanja tega sklada, eh, smo izboljšali stanje, ampak moramo še to, to, te spremembe, s temi spremembami insistirati, ker ta sklad mora v bistvu zadostiti velikim potrebam. Eh, svežniki prihajajo z zahtevki, so vedno večji, vedno večjih je in zato moramo biti kost, znati biti kost tem dodatnim zahtevam in seveda moramo biti hitrejši tudi v, našem, v naših reakcijah, v našem odgovarjanju. Eh, danes je 12-17 mestov rok odgovora. Eh, imamo množično puščanje, ki stoji za vsem tem. Imamo eh, v svežnjih opisane situacije, ki nam nakazujejo, da ljudje živijo v res težkih pogojih in temu moramo odgovarjati. Eh, roki za reševanje zadev so predolgi, moramo skrajšati te roke, znati biti hitrejši v svojem delu. Evropa, če bo Evropa znala hm, hitreje se odzivati, bodo evropski državljani se zbližali Evropi. Zato moramo pospešiti svoje delo, učinkovite obravnavati eh, število zahtevkov, ki prihaja do nas in biti reaktivnejši. Tretjič, financiranje, finančna sredstva danes niso usmirjena, namensko usmirjena. maksimalno 600 milijonov evrov za marginalne zneske. Mi moramo to, ta znesek ta postopek spremeniti, zato da bomo znotraj proračuna našli nove in preciznejše rešitve. Četrtič, kar sem hotela povdariti tu. Dobro, moramo razumeti, kateri je smisel tega sklada. Ta sklad ni v službi podjetij. Ta sklad je v, je v službi in podporo delavcev. Zato da se lahko preusmerijo in zopet vključijo v trg dela, na trgu dela. Ne gre za to, da tu financiramo eh, načrte odpuščanja znotraj podjetij. Moramo lokalno znati razvijati načrte in projekte, zato da lahko razvijamo pravilne, eh, dobre prakse in da najdemo inovativne rešitve kot namiri prenose in prehajanje s ciljem prekvalifikacije osebja, ponoven vstop na trg dela, se pravi ponastavitev postopkov in hitrejše odzivanje tudi strani držav članic. Od trenutka, ko je objavljen odpust določenega delavca. Ta je, to je mm, predlog osnutek mnenja, ki ga tu predlagam. In v tem eh, osnutku mnenja predlagam, da se poudari pobuda, eh, potreba po razvijanju eh, profesionalnega dopolnjevanja kot eh, potreben element socialne integracije. Tu ne govorimo o državah članicah, ki postanejo pokrovitelji delavcev zaposlenih. Moramo zaposlenim pomagati na osnovi nekega pojma integracije, poklicne integracije, zato da potem pridemo do socialne integracije. Prvič, to je bilo prvič. Drugič, predlagamo, da se sprostijo sredstva na osnovi FSA-ja, proračunska sredstva seveda, s tem, da se določijo da se določijo torej sredstva za to, da se zaposlenim zagotovijo eh, podporo. Tretjič, predlagamo in to je vključeno v vseh svežnik znotraj, vse svežnik znotraj FEMA, eh, nek pravcati dogovor med socialnimi partnerji. Ni česar pisnega, tako kot piše v raznih svežnih. Vsekakor eh, naj bojo to neki precizni postopki za socialne partnerje, eh, ki jih bodo spremljali v celem postopku. moramo preiti iz eh, faze izjav na, stravo, na, na, na fazo realističnih ukrepov in delovanja. Potem je četrti predlog in sicer razvijanje sporočanja fe, oziroma s, m, mm, komuniciranje s FEMom, bodi si na nacionalni kot uh, evropski ravni s ciljem, da se uh, okrepi spoznavanje in poznavanje, poznavanje procesov. Uh, danes imamo nekaj deset članic, ki uh, ni nikoli zaprosilo poslalo zahtevko na Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Seveda obstajajo potrebe vseh držav članica, ki niso krite. Nepoznavanje je morda razlog, morda sploh ne poznate, kaj pomeni ta sklad in čemu je namenjen. Peti predlog. Eh, predlagamo prestrukturirano preformuliranje eh, te možnosti, da več držav članic lahko pošle zahtevek, skupni zahtevek, predvsem, ko gre za eh, čezmejno območje oziroma ko gre za velika podjetja. Na ta način bi se lahko izognili temu, kot se je že zgodilo. Izognili temu, izognili uh, pošiljanju zahtevkov, ki nimajo vseh potrebnih pogojev uh, vodenja preglednosti in tako dalje. Danes vemo, da ne izključujemo možnosti skupnega, skupnih ulog, ampak hočemo, da postane vse skupaj jasnejše. In pa še šesti predlog iz tega, iz tega poročila. S tem Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in z, dodatnih, eh, z, z dodatnimi uh, gospodarskimi instrumenti, bomo dali možnost, da postanejo eh, politike za ponovno vračanje trg dela bolj učinkovite. Vemo, da je najboljši pristop uh, eh, ustvarjanja rešitev po miri. In še sedmi predlog. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji naj bi služil za ustvarjanje novih znanj in pristojno in eh, sposobnosti za odpuščene delavce, ki bodo potem to spredem uporabljali za ponovno vračanje na trg dela. Treba je eh, nujno se soočiti s problematikami odpuščenih delavcev in poklicno, vse življensko poklicno usposabljanje mora biti nujen del tega postopka, tako da bodo lahko odpuščeni delovci imeli mm, nove individualne poklicne možnosti in perspektive. Osmi predlog. Socialna odgovornost podjetij. To želim poudariti posebej, ker Gre za zagotovitev potrditev pridobljenih izkušenj, da bo ta njihova ponovna vključitev čim bolj jasna, natančna in hitra. Ta inštrument eh, lahko služi ne samo za prestrukturiranje laboratorijev, ampak tudi, da se izognemo odpuščanju. Več fleksibilnosti za. Eh, merila intervencij. Tu smo skušali se usmeriti v to, da postanejo evropske politike prilagodljive, da se znajo pri, prilagoditi um, evoluciji oziroma porajanju kriz. Zato, da zaključim poročilo, smo zapisali, da hočemo zaščititi boljšo, boljšo zaščito za eh, zaposlene in večjo stopnjo eh, kohezije med deželami oziroma regijami in eh, državami Evropske unije. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ne bo se ne bo zamenjalo odgovornosti Mm, socialne odgovornosti podjetij. Nekatere zakonodaje predvidevajo večjo stopnjo socialne eh, mm, odgovornosti, nekatere manj. Ne želimo se vmešavati v stvari eh, eh, konkurenčnosti oziroma izkrivljenja konkurenčnosti. FEM mora podpirati nacionalne zakonodaje in jih spodbujati v smislu pod, podpore uh, odpuščenih, odpuščenim delavcem. Hvala, gospe poročevalki. Odpiram debato. Gospa, gospa Cornelison je bila že opisana in potem bo galant. Bo, bo kavalirski in bo kolegici pustil, da prej spregovori. Hvala, gospod predsednica. Na javni predstavitvi pred nekaj tedni smo slišali marsikaj o tem skladu, o postopkih, ki ne potekajo najbolje in tudi o tem, da države članice cenijo dejstvo, da ta sklad obstaja. Mislim, da je dobro, da smo najprej imeli razpravo o smernicah za zaposlovanje in da zdaj razpravljamo o skladu za prilagoditev globalizaciji, kajti ti dve temi sta med seboj povezani države članice jemljajo strategijo 2020 in uh, smernice za poslovanje resno. To pomeni, da bodo tudi vlagale v preoblikovanje gospodarstva, ki bo eh, pomenilo, da masovnih odpuščanj, kot jih poznamo iz eh, starega gospodarstva, ne bo več pomembno je, da obstajajo neka sredstva unije, ki jih je mogoče uporabiti v nujnih primerih. Ne vem, ali je ločena proračunska vrstica, kot predlaga gospa Moran, edini način oziroma najboljši način morda gospod Portas iz odbora za proračun bolje pozna, kak možnosti, ki tukaj obstajajo, zato da bi zagotovili tudi večjo doslednost z drugimi politikami v posameznih primerjih, ki smo jih v zadnjem letu obravnavali, smo videli, da je področje zaposlovanja tesno povezano še z drugimi področji, naprimer s področjem industrije, konkurence, podnebnih sprememb, regionalno politiko, mednarodno trgovino. Zato mislim, da moramo v naši oceni se osredotočiti tudi na to, kako lahko zagotovimo, da bo prišlo do večje doslednosti, eh, usklajenosti med politikami, ko gre za uporabo tega sklada. Bi pa rada kaj več slišala o možnostih, kako izboljšati ta sklad in upam, da bomo o tem razpravljali tudi na Irskem, ko bomo tam, da bomo tam se torej ukvarjali s tem, kaj vse ta sklad res lahko pomeni. Najprej gospod Hendel, potem pa gospod Blinkevič Jude. Gospa predsednica, mislim, da je tukaj delo bilo dokaj dobro, ampak kljub temu imam določene pripombe, ki bi morda lahko izboljšale to poročilo. ESPG je bil dobro sredstvo za izboljšanje položaja delavcev, predvsem v primerjih, ko so prestavljali podjetja ali jih zapirali. Vendar pa imam zadržke glede pogojevanja tega sklada za prilagoditev globalizaciji. Izredno podpiram številko tri, v katerem pozivamo države članice naj sodelujejo s socialnimi partnerji vse od začetka priprave vlog. Morda bi to lahko še bolj okrepili s tem, da se socialni partneri morajo povezati v to obvezno, kajti zdi se mi včasih, da so z naknadnimi posveti dosegli le to, da so jih nekoliko socialni partnerje le obveščali, ne pa da bi jih upeli v pripravo tega postopka. Še nekaj mi manjka in to še večji meri. Gotovo se mnogi od nas spominjamo dogodkov prejšnje jeseni, ko so ko je podjetje Del iz Irske uporabilo ta sklad. Vsekakor je bilo dobro, da smo podjetju pomagali s približno 15, 15-15 milijonov evrov pri zapiranju tega podjetja. Ampak Del je to podjetje zaprl zato, da bi ga predstavil na Kitajsko. Nekaj dni pozneje pa ni to podjetje odprlo podjetja na Kitajskem, temveč na Poljskem kar je se, kakor dobro za polsko gospodarstvo, ampak eh, zato so dobili sredstva v višini 840 milijonov evrov iz nekega drugega evropskega eh, skladu oziroma mm, mošnička. In to ni dobro, kajti del Nila je dobro podjetje oziroma podjetje, ki je v prejšnjem letu izkazalo več kot 3 milijarde evrov čistega dobička. Zato mislim, da je treba predeliti, kako preprečiti to vrstno zlorabo sredstev iz evropskih uh, skladov. Zato moramo resnično poskrbeti, da bo sklad za globalizacijo namenjen le tistim podjetjem, ki dejansko ta sredstva potrebujejo in da bomo z njim omilili družbene in druge škode, ki nastanejo zaradi premestitve ali zapiranja podjetij in da uh, bomo s tem skladom dosegli tudi, da bodo odgovorni odgovarjali za neustrezno ravnanje. To so moji predlogi. Morda bi bilo vredno razmisliti tudi o tem, ali ne bi bili pogoji za preverjanje tovrstnih prošen uh, eh, morda nekoliko strožji. Merci. Madame Blinkevičute, puis... Gospa Blinkevičute, potem pa gospa Figueredo, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila gospe Moren Šartije za nekaj zelo dobrih predlogov, omenila pa bi še nekaj svojih zamislih. Moja država, Litva, je zaprosila za pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Razlog za to je bil, da, so, da je kriza težko prizdela gradbeni sektor in tudi druge sektorje. Zato smo lahko v Litvi črpali sredstva z tega sklada in to nam je bilo veliko korist. spomnim se vprašanja enega od mojih kolegov, ki je hotel vedeti, ali bi bilo mogo organizirati posvet med strokovnjaki iz moje države in njegove države. In kot sami pišete v četrtem odstavku, je zelo pomembno, da imamo izmenjavo dobrih praks med državami članicami, kajti nekatere države članice tega sklada še niso uh, uporabljale, morda ga niso potrebovali, morda pa v njem niso prav veliko vedele ali pa še vedno ne vedo. V Litvi mi je bilo mogoče večkrat uh, predstavljati ta sklad delavcem. Delavci so mi omenili velike probleme, ki ste jih tudi vi omenjali, da je namreč postopek za pridobitev sredstev predolg, da traja leto, leto pa pol tukaj govorimo o množičnem odpuščanju. V teh primerih ljudje ne morejo čakati tako dolgo, veliko hitreje moramo reagirati. Zato podpiram vašo drugo točko, namreč, da moramo poenostaviti postopek in ga pospešiti. Prav tako moramo zmanjšati čas, ki je potreben za obravnavo teh vlog, sicer bodo ljudje obupali in izgubili bodo uh, zaupanje v Evropsko unijo. Trdili, bomo, da so, trdili bojo, da smo birokrati, evrokrati, ki zahtevamo čisto preveč birokracije. Zato podpiram vaše ideje. Namreč, da moramo stvari nekoliko pospešiti. Hvala. Hvala, gospa Figerejdo. Potem pa še gospa Šrotar. Hvala, gospa predsednica v delovni skupini smo se obširno ukvarjali z temo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Ugotovili smo, da obstajajo tukaj številni problemi, tudi kolegi ste te probleme že omenjali, omenjali ste primer dela, tudi druga vprašanja. Torej, vprašanje je naslednje. Kako lahko zagotovimo, in izboljšamo uporabo tega sklada. Hkrati pa me trenutno skrbi najbolj vprašanje sofinanciranja. Obstajajo države, ki imajo velike težave, finančne težave in ki ne uporabljajo tega sklada, ker ne morejo zagotoviti teh 25 odstotkov sofinanciranja, ki so predpisani. Tudi po preprečanju obdelavi te direktive oziroma pravne podlage še vedno velja ta odstotek sofinanciranja. Poleg tega pa imamo vloge po eni strani bolje situiranih držav, ne pa vlog iz držav, kjer so problemi zelo veliki, tako kar zadeva brezposlenost, kot tudi kar zadeva finančna sredstva, ki so na razpolago. Skratka, to je problem, ki ga ni moč ignorirati. To je eno od glavnih vprašanj, ki ga moramo rešiti sedaj, ko bomo preučili in ponovno oblikovali pravno podlago. Zato potrebujemo ustrezen predlog, ki bo odgovoril na to vprašanje. Sami smo ta vrsten predlog predložili že pri vzpostavitvi tega sklada. Rekli smo, da bi 80 odstotkov sredstva naj prispevala skupnost, 20 odstotkov pa država, torej v prvi fazi. Najprej je bilo sicer 50-50, potem pa je komisija to zlagoma dvignila na 75 odstotkov, ampak mislim, da bi pri preoblikovanju tega dokumenta morali upoštevati to vprašanje, ki je osrednjega pomena vsekakor. tudi z drugimi vprašanji, ki ste jih sami omenili, se strinjam namreč, da potrebujemo boljše informacije, boljšo obveščenost, potem tudi, da moramo okrepiti izmenjavo izkušenj, potem tudi, da tukaj preprečujemo preusmeritev podjetij v, na druge dele sveta, to je treba preprečiti. In tam, kjer ni potrebe po teh sredstev, kjer dejansko uh, podjetja kujejo pod dobiček, tam moramo dejansko preprečiti uporabo tega sklada. To, to skaj smo že omenili podjetje del. Tudi iz razprav smo slišali to že veliko smiselnega in sem tem uh, vašim mnenjem se pridružujem. Gospod Šrotor, zdaj znova tehnik, tehnični vidiki, ki se navezujejo na finance. Veliko vprašanj se mi poraja pri tej stalni proračunski postavki oziroma vrstici, kajti po mojem mnenju ni to tako preprosto zagotoviti. Zato sprašujem komisijo, ali je to sploh mogoče. Iz tehničnih razlogov je po mojem mnenju to težko zagotoviti, ker nimamo pravne podlage. Vprašanje je, ali jo naj ustvarimo. In iz političnih razlogov lahko rečem, da to vrstna finančna vrstica nima možnosti. Kdo pozna finančna pogajanja s svetom, ve, ve, da so tukaj možnosti zelo majhne. Zato je bila ta možnost tukaj omenjena le kot rezerva. Imela pa bi pragmatičen predlog. Mislim, da bi morali izkoristiti že obstoječe instrumente, kot so ESF, in potem morda lahko uh, upravčimo, ali je znotraj ESF-a mogoče ustvariti nekaj takega. In eh, nekaj novega pri strukturnih skladih je, da imamo mi moč soodločanja, torej za razliko od finančne perspektive je sedaj svet izgubil precejšno moč, kajti tudi pri teh uredbah imamo moč soodločanja. Vem, da tukaj govorimo o svežnih, ampak po mojih izkušnjah iz pogajanj z Evropskim strukturnim skladom bi menila, da imamo tam več možnosti, da uspemo. Mislim, da bi na svojo stran dobili tudi države članice, če jim povemo, da bodo s tem dobile tudi več prožnosti, seveda pa bi s tem tudi postavili pod vprašaj evropski režim in s tem bi tudi dali več moči in pristojnosti držav članicam. To morda ni tako atraktivno, kot si je zamislil gospod Baroso, je pa pragmatično. In vsekakor bi šlo hitreje. To je torej moj pragmatičen predlog, druge smo že slišali. Skratka, čas, ki ga potrebujemo zaradi evropskih postopkov, zaradi postopkov mobilizacije tega sklada, ti časovni eh, razponi so zelo dolgi. Zato moramo pravčiti, kaj lahko dosežemo z uporabo uredbe o ESF. Imam nekaj idej, kako bi lahko ta instrument postal zanimiv in kako bi lahko tukaj povečali prožnost mislim, da bi morali razmisliti o tem, da se te ideje lotimo tako in jo naredimo operativno, kot ste predlagali vi, gospa Marta. Zanima pa me, kakšno mnenje komisije. Seveda, ehm, razumem, gospa poročevalka, da boste torej dobili še dodatne predloge, sprem gospe Šreter. Sama pa bi mi podala tri komentarje preden uh, dam besedo direktorju sklada, ki je danes z nami. Predvsem uh, eh, za misli, ki se tičejo proračunske postavke. Tri stvari, skratka, ki jih boste našli tudi v vašem poročilu in morda tri stvari, ki bi morali dodati nekaj več mesa. Poleg socialnega dialoga in vključevanja socialnih partnerjev, kar je po mojem mnenju neobhodno in čemur se moramo vrniti, uh, kaj ti v primeru dela, ki je bil predmet številnih kritik in ki se ne bi smel ponoviti, saj je tam uh, socialni dialog izostal. Uh, ta postopek je torej škodoval enakopravnosti in učinkovitosti postopka. Kot drugo to vas ne bo presenetilo. Gre za vprašanje usklajenosti politik komisije. Seveda se zastavlja vprašanje delovanja sklada, ampak poleg tega vprašanja se zastavlja tudi vprašanje komisije, ki mora delovati kolegijalno, ne pa v nasprotju oziroma v uh, nesoglasju uh, um, z drugimi, oziroma komisije, ki ne bi vedela, kaj počnejo njeni sosedi. To bi lahko privedlo do napačne uporabe sklada. Tretje vprašanje je dostop držav člani za tega sklada. Ali je ta dostop dejansko enakopraven? Tukaj nijem nekega radikalnega pristopa, kajti v primeru Litve uh, smo bili priča široki upravi tega sklada, ampak vemo, da je interes v državah članicah. tak, da zelo niha, ko govorimo o uporabi kohezijskega sklada. Torej, moje vprašanje je zelo jasno usmerjeno tudi delodajalcem, povezuje se tudi z položajem države kot take. Predstavlja torej težavo in sedaj, ko govorimo o oceni uporabe tega in delovanja tega sklada, mislim, da bi tukaj lahko uh, se tem temam poglobljeno posvetili. Seveda vem, da je bila uredba spremenjena, vidim tudi, da se postavke izboljšujejo in tukaj bomo seveda kmalo dali besedo gospodu Portašu in to poročilo, ki se navezuje na poročilo gospoda Portaša, je pomembno, saj moramo dejansko preučiti, ali se ta sklad dobro uporablja. Skratka, takoj bodil besedo gospod Portaš, potem pa še gospa Kornelisen. Ne, ali pa dobite vi najprej besedo z gospa, izvolite. Eh, eh, eh, Zelo kratek bom. Predlogi ki jih je predstavila poročevalka gospa Šatje, ustrezajo razpravi, ki smo jih bili priča v obeh odborih. Mislim, da so bili večinoma upoštevani in da bodo upoštevani pri končnem poročilu, o katerem bomo glasovali. Zahvalil bi se gospe Šate za to odlično delovno podlago, ki nam jo je omogočila. Imam pa tri vprašanja, ki mi odzvanjajo v glavi in še nekaj pripomb. Skratka. Torej, najboljša možnost za dodelitev sredstev Evropskem skladu za prilagoditev gospodar eh, globalizaciji je ESF. To je vsekakor najboljša možnost za prihodnost. Ampak vedeti moramo, da trenutno ne obstajajo politični pogoji za to, zlasti ne v svetu, da bi delali v tej smeri. Delovni predlog bi moral biti zdaj tak, da se najprej poenostavi postopek v že obstoječem, obstoječem okviru, torej do leta 2013. Tudi parlament mora tukaj zelo jasno podati svoje mnenje in predstaviti svoje stališče, tako da bo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji lahko normalni sklad z lastnimi sredstvi od leta 2013 naprej. To je torej politični interes in mislim, da bi se moral Evropski parlament zauzeti za ta projekt in bi morali mi tukaj tudi dati določene politične znake, kajti vsekakor se soočamo z največjimi družbenimi problemi v Evropi, torej z množičnimi odpuščanji.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 s številnimi predlogi, ki ste jih že omenili danes. Namreč s predlogi oziroma z omembo, da je problem sofinanciranje, da obstajajo na eni strani bogatejše regije in da so na drugi strani tudi revnejše regije v Evropske uniji. Strinjam se tudi s tem, da bi morali socialne partnerje vedno obvezno vključiti v te vloge, v pripravo teh vlog, ko pride do množičnega odpuščanja. Zastavi pa bi še vprašanje, ki je pravzaprav proti vprašanje. Gospod Hendel je namreč spraševal, kako bi te probleme lahko zdaj rešili. Proračunski odbor in odbor za zaposlovanje sta pravzaprav se znašla v pasti, kajti podjetje podjetja imajo možnost množičnega odpuščanja, mi pa pravzaprav to vrstnega odpuščanja ne smemo zavračati oziroma prepovedati. Skratka, ljudje trpijo, čeprav je to posledica zgolj dejstva, da je podjetje spremenilo sedež celo samo znotraj Evropske unije. Politično gledano ali lahko rečemo, da potem ta sklad ne sme biti uporabljen za, za primere, ko gre za prestavitev, za prenos podjetja znotraj Evropske unije. Mislim, da te moči trenutno nimamo. Morda bi v ta namen potrebovali drugo poročilo, v katerem bi navedli pogoje oziroma ceno. Če bi neko multinacionalno podjetje želelo prestaviti svoj sedež znotraj notranjega trga Evropske unije potem bi morali določiti neko ceno. Če bi to podjetje, torej množično odpuščanje, izkoristilo za to, da bi pravzaprav samo povečalo svoj dobiček. Zato bi morali navesti mi neko ceno, tako da te cene ne bi plačali delavci. Zaenkrat tukaj še nimam dodatne rešitve, ki bi jo lahko ponudil na to vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo direktorju sklada, gospodu Jorgensenu, potem pa še enkrat poročevalcu. Gospod Jorgensen, izvolite. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala za to poročilo, ki smo ga preučili. To poročilo vsebuje več zelo koristnih in zelo jasnih vidikov in po mojem mnenju z njimi komisija nima večjih težav. Prav zlahka jim bomo sledili. Naj začnem s primerom dela, ki ste ga parkrat omenili. Mislim, da je zelo pomembno, da omenimo, kot to omenja tudi poročevalka, da podjetja ne prejemajo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Del ni dobil teh sredstev, niti na Irskem, niti kje druge. Odpoščeni delavci dela so tisti, ki so deležni ukrepov Evropskega sklada. Prav tako pri delu ni prišlo do notranje selitve podjetja. Pogledali smo si primer, pogledali smo si primer proizvodnje, pogledali smo si tip izdelkov, ki so uh, uh, se izdelovali na Irskem in ki se izdelujejo na Polskem. Skratka, ni prišlo za selitev podjetja, zna, skratka, to ni bil problem, uh, torej, da bi šlo tukaj za zlorabo notranjega trga. Ko gre za razpravo o proračunski liniji, bi želel reči, da za misel o tem, da bi Evropski sklad imel svojo lastno proračunsko postavko v naslednji evropski perspektivi, uh, To ni mogoče iz številnih razlogov. Z, v trenutnem obdobju, skratka, iz več razlogov ni mogoče, da bi imeli svoj proračunsko postavko v tej finančni perspektivi. Niti politično to ni mogoče, prav tako tudi časovno ne bi bilo mogoče, da bi prilagodili zakonodajo tako, da bi ustvarili ta položaj. Torej, ideja ki jo obravnava poročevalka in ki se jasno omenja v drugi točki, da bi od druge, od naslednje finančne perspektive ESPG vendarle dodobil svoja sredstva in lastno proračunsko vrstico. Komisar je pred kakšnimi tredmi tedni v Göteborgu dejal, da razmišlja, da bi se to omogočilo za naslednje finančne perspektive, vsekakor pa ne za trenutno. Seveda pa bo to najprej podvrženo političnim razpravam znotraj komisije, potem pa tudi seveda razpravam med vladami in znotraj sveta. Gospod Portas tudi omenja zelo pomemben vidik, namreč v tem umestnem obdobju pa lahko dosežemo, da bi obstoječi postopki postali enostavnejši in učinkovitejši. Uh, To smo že do neke mere storili na, znotraj naše hiše. Dva postopka smo združili v enega in s tem smo pridobili v poprečju 22 dni. Skratka, dan, eh, čas, ki ga mi potrebujemo za obdelavo vlog, smo zmanjšali za 22 dni. Sedaj se posvečamo naslednjemu koraku za poenostavitev teh postopkov, ki se nanaša na izplačilo denarja državi članici. Doslej smo potrebovali skoraj da 55 dni za dejansko izplačilo denarja, ko je proračunski organ ta sredstvo odobril. Zdaj upam, da smo našli način, kako bi ta čas zmanjšali na dva tedna, na 14 dni. Skratka, pridobili smo vsaj še en mesec v tem delu postopka. Obenem pa tudi preučujemo naša nos, notranja navodila, a, eh, tako da bi lahko si poenostavili obravnavo vlog, tako da bi morda delali v več eh, jezikih, da ne bi čakali vedno na prevode in morda bi tudi na ta način lahko pospešili notranje postopke. Vendar pa to nikoli ne bo preprosto, dokler ne bomo imeli sklada, ki bo tako kot. Eh, strukturni skladi um, lahko odločal la, pos, samostojno, kajti trenutno nimamo tehničnih sredstev na voljo za to. Rekel bi še, da vse odločitve e SPG sprejema kolegi. Torej, komisija kot skupni organ. Vsi člani Evropske komisije torej lahko preučijo vsak posamezen primer in zagotovijo, da bo vsak posamezen primer skladen s politiko njihovega portfelja, njihovega področja, za katerega so pristojni. Torej, povdarjam, da že obstaja usklajenost med politikami, da obstaja posvetovanje pred odločitvijo komisije in obstaja tudi posvetovanje s kabineti in da o vsakem posameznem primeru odločajo vsi komisarji hkrati. Še ena tema, ki bi jo želel omeniti uh, in ki jo najdem v predlogih poročevalca in se nanaša na prožnost intervencijskih meril in na sklic na čezmejne vloge oziroma vloge več držav hkrati. Omenja se, da naj bi razmislili oziroma ocenili možnost, da bi referenčno obdobje razširili in da bi tudi parametre tukaj razširili. Referenčno obdobje je seveda v določeno uredbi in tudi parametri z vidika velikosti in odpuščanj um, je tudi že, vse to je že tudi določeno v uredbi. To torej lahko upoštevamo, ko bomo uredbo spreminjali, ne, moramo pa tega spreminjati ne, da bi sočasno spremenili uredbo. In um, zaključil bi s tem, da pojasnim, da trenutna uredba vsekakor, torej ta uredba z, uh, neha veljati z letom 2011, ključno s spremembami, ki smo jih sprejeli lani. Tako da bomo naslednje leto oziroma leta 2011 vsi skupaj morali skleniti, ali bomo te izjeme, torej. Um, prekinili oziroma ali bomo to vrstne izjeme morali podaljšati. Seveda pa se bo s tem pojavilo politično vprašanje, ali moramo izbrati celovito spremembo uh, uredbe um, ali kaj drugega. In posem iskreno vam povem, da danes o, tem, o teh možnostih še nimam izoblikovanega mnenja in nikakor ne moram napovedati, kakšna odločitev bo v končni fazi sprejeta torej je to področje, kjer boste lahko dejansko koristno uporabili predloge Evropskega parlamenta. Gospa poročevalka. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Zahvalila bi se vsem kolegom, ki so spregovorili, prav tako pa predstavniku komisije. Hvala vsem za vse predloge, ki ste jih dali. Seveda bom stvar predala potem tudi odboru za proračun, kajti on bo tisti, ki bo govoril o proračunski organizaciji. Tukaj pa je zapisano, da od naslednje finančne perspektive naprej bi lahko dejansko uveljavili ta predlog, kot je zapisan. V naši delovni skupini smo pročili primer dela in sklep, ki smo ga sprejeli glede ESPG je šel izredno v korist delavcev. Naj pojasnim le še, kaj je bilo rečeno. Ko gre za. Ko je šlo za odpiranje podjetja oziroma obrata na polskem, so bili izdelki prenosni računalniki, šlo je za raztoč trg. To, kar pa je del zapustil na Irskem, so bili PC-ji, torej trg, ki nekako upada. Ko gre za izbiro podjetja, je morda bilo treba upoštevati še nek drug vidik. Skratka, nismo vedeli, ali je bilo dejansko dovolj podarka oziroma razmisleka posvečenemu vprašanju, ali bi zapuščeni obrat lahko uporabljali še naprej ali ne. In naša delovna skupina e SPG je želela ta konec tedna odpotovati na Irsko odel, da bi se sama prepričala o tem, kaj se je dogajalo z evropskimi sredstvi, kako so jih uporabili in ali so bila ta sredstva dejansko uporabljena za to za, za dodatne kvalifikacije delavcev in za pomoč delavcem. Tukaj ne gre le za to, ali so ta sredstva ustrezno porabljali ustre, ustrezni organi, temveč tudi zastopniki delodajalcev. Potem, glede um, dodelitve prvih sredstev Evropskega sklada. Tam je vsekakor prišlo do določenih povračil oziroma zahtev za vrnitev denarja, ker eh, pravila niso bila spoštovana. Govorili smo tudi o okrepljenem sodelovanju med državami članicami in izmenjavi najboljših praks. To je menila ena od naših kolegic. Tudi to sem vzela na znanje, da gospa Figueiredo zastavlja vprašanje glede obveznega sofinanciranja držav. Ti odstotki so bili prenovljeni oziroma spremenjeni na pobudo Evropskega parlamenta. Tukaj vsekakor še obstaja manevrski prostor za povečanje učinkovitosti sklada. Kaj to pomeni za nas? Namreč to, da socialni dialog znotraj podjetja o celotnem postopku mora biti močnejši in bolj okrepljen. In pri delu in pri drugih podjetjih moramo sedaj postati veliko bolj zahtevni, ko preverjamo vloge, ki jih sklad eh, prejema. In tukaj sama sem zelo skrbna in eh, previdna. Pripomba, ki smo jo pravkar slišali, Eh, tukaj lahko rečem, da bom vsekakor se še obrnila na vse te uh, poslance, ki ste dali svoje predloge in uh, se bom z vami posvetovala, kako bi lahko vaše predloge še vključila v naš oziroma v moje poročilo, kajti imamo le še kakšen teden dni časa oziroma le še nekaj dni za predložitev predlogov sprememb, zato uh, da bi ta, to mnenje bilo čim bolj učinkovito gre za Evropo, ki lahko dejansko eh, koristi eh, našim delovcem. Torej, rok za predložitev sprememb je 8. juni ob 12. Odbor za proračun, s katerim sodelujemo pri tej temi, pa bo podal svoje mnenje o tem poročilu 14. julija. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu in prihajamo na 14. točko. Še prej pa bi dejala, da sem v imenu nas vseh pisala pismo gospe Jazlovecki. Namreč, uh, ko je delegacija Evropskega parlamenta potovala na Kitajsko in je zastalo srce. V našem imenu sem ji zaželela čim prejše in čim laže okrevanje in upam, da me podpirate pri tem. Sedaj pa prehajamo na 14. točko dnevnega reda. Gre za stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil svet oddelek 3 komisija. sera euh, le nôtre. Euh, je vous rappelle simplement le, le contexte dans lequel nous examinons ce projet. Naj vam predstavim kontekst, v katerem obravnavamo ta osnutek stališča. Če si pogledate, kako potekajo notranji postopki, so se razmere precej spremenile z vstopom v veljavo. Lizbonske pogodbe. Predvsem bo postopek potekal v obliki ene same obravnave. Eh, za dogovor oziroma za iskanje dogovora pa bo eh, ustanovljen spravni odbor. Zelo pomembno je torej, da eh, ustrezno oblikujemo prednostne naloge. Skupaj s koordinatorji smo Eh, oblikovali pet prednostnih nalog, ki jih bomo predstavili v zvezi s proračunom za leto 2011. Tu gre za boj proti brezposobnosti med mladimi, izobraževanje delavcev, eh, izvajanje sporazuma z svetom in komisijo o programu Progress. sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in boljša uporaba proračunskih sredstev. Če uh, pogledate prednostne naloge, ki jih je uh, predstavila. Komisija je tu kar nekaj točk, ki nas, uh, se nas neposredno dotikajo. Uh, gre za naložbe v mlade, razvoj infrastrukture za prihodnost. Uh, in v dogovoru s koordinatorji smo se odločili, da bomo podprli vzpostavitev dveh pilotskih projektov, ki sta nova eh, in sodita med tako imenovane eh, vzorčne pobude komisije. Ta dva projekta sta povezana z prv, eh, prvimi iskalci dela, ki eh, to počnejo preko mreža EURES. Eh, Eh, gre, potem pa gre tu še za uh, naslednji projekt, ki podpira zaposlovanje starejših delavcev. Poleg teh dveh pilotskih projektov, ki sta nova, pa predlagamo tudi revizijo vseh že obstoječih projektih, ko, kot je to že več let poskušal doseči naš odbor. Načeloma smo tukaj izpostavili tri točke kot najpomembnejše in upamo, da bo odbor to podprl pozdravljamo 50, tisoč, 50 milijonov evrov, ki eh, smo jih dobili za, za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Kar pa zadeva zmanjšanje sredstev za plačila za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja, to mislimo, da je v nasprotju s cilji strategije 2020 ravno tako obžalujemo prestrukturiranje proračunske vrstice za EURES in za odnos med delodajalci in delojemalci. Z vidika našega odbora, karkoli, kar negativno vpliva eh, na kakovost socialnega dialoga, zasluži našo kritiko to je glavno orodje, ki ga imamo v rokah za to, da varujemo naš socialni model, ki mu predvsem moja poslanska skupina pripisuje velik pomen. To je torej bistvo mojega mnenja in glede na to, da gre za prvo proračunsko razpravo, ki poteka v skladu z Lizbonsko pogodbo, je zelo pomembno, da se osredotočimo na prednostne naloge našega odbora in na ključne projekte. V tej luči je prišlo tudi že do prve izmenjave pisem. V imenu odbora sem naslovila pismo na gospo Jedževsko ki je poročevalka za to področje v odboru za proračun. Mislim, da ste prijeli tudi eh, kopijo tega pisma, v katerem so izpostavljeni ključni elementi, o katerih smo se dogovorili s koordinatorji. To je torej tisto, kar sem želela povedati. Bom pa vesela vseh komentarjev ali vaših prispevkov v zvezi s tem mnenjem. Hvala. Vse za kas. <clears throat> Povsem na kratko, predsednica. Naj povem, da glavne točke, ki smo jih obravnavali na eh, sestanku koordinatorjem, so ustrezno upoštevane. Zdaj, ko delujemo v skladu z Lizbonsko pogodbo, so se okoliščine spremenile in to smo poskušali upoštevati v tem mnenju. In uh, zato vas posem podpiramo, saj ste pravzaprav zapisali tisto, kar je bilo rečeno na sestanku koordinatorjev. Ali še kdo drug želi besedo? Gospa Lambert, ne? Ja, vem, da gre za zelo izključujoč postopek pravzaprav. Eh, ampak upam, da bo to zagotovilo, da bodo proti koncu stvari potekale čim bolj gladko. Želi morda komisija kaj povedati v zvezi s pilotskimi projekti? V imenu. Najlepša hvala v imenu komisije. Eh, naj povem, da smo prijeli uh, eh, vaše mnenje in da podpiramo tudi uh, pilotske projekte, ker pa zadeva EURES in uh, socialni dialog smo tudi mi zaskrbljeni zaradi uh, sprememb. To utegne vplivati na mikrofinanciranje in e, negativno vplivati na naše delo. Ja, hvala poskrbeti moramo, da bomo postavili v spredje socialni dialog. Gospa Bastos, ste želeli kaj povedati v zvezi s tem mnenjem kot poročevalka v senci? Ne? No, potem pa lahko s to razpravo zaključimo. Najprej naj povem, kakšen je, za, kakšen je rok za vložitev predlogov sprememb. To je 29. juni ob 12. 14. julija bomo obravnavali predloge sprememb, po njih pa bomo glasovali 13. septembra potem, ko bo končana tudi obravnava osnutka proračuna v svetu, ki bo potekala 15. in 16. julija. S tem torej lahko zaključimo to točko na dnevnem redu in prehajamo naprej na 15. točko, kjer kar dajem besedo gospe Ildi Figueredo, ki bo predstavila predloge sprememb, k njenemu poročilu na lastno pobudo o vlogi minimalnega dohodka pri preprečevanju revščine in spodbujanju socialne vključenosti v Evropi. 178 predlogov sprememb je bilo vloženih. Poročevalka imate besedem. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama se zahvaljujem kolegom in kolegicam, ki so vložili predloge sprememb. Preokupadoš kom ješte probleme. To kaže, da se tudi oni zavedajo, kako pomemben oziroma kako težaven je ta problem, namreč da je vedno več eh, revščine in da obstaja vedno večja potreba uh, po ukrepih in da ne moramo stati samo pri besedah. Sploh, ker smo v letu boja proti revščini. Prijela sem celo vrsto predlogov sprememb, Eh, tukaj prihaja do izraza pomisleki in skrbi iz različnih držav, različnih političnih skupin. Ravno tako pa se omenja tudi, da je nujno oblikovati jasnejše in bolj konkretne predloge, kar zadeva minimalno plačo v posameznih državah članicah vendar pa uh, govorila sem o tem tudi že danes do povdan in morda bi tukaj najprej podala nekaj bolj splošnih komentarjev glede tega, zakaj pravzaprav gre pri tem poročilu. Seveda poskušamo dati praktičen prispevek In sicer k reševanju zelo težavnih problemov, ki so povezani z revščino. Vendar pa si ne delamo iluzij, da bomo s tem rešili celoten problem. To je zapisano tudi v samem eh, poročilu. Kot vemo, obstajajo različni vzroki za revščino. Eh, po eni strani so tu eh, Tisti, ki so zaposleni, delajo in so vendarle revni, njihovo število narašča. Eh, ampak kot sem, eh, potem eh, je poleg tega tu problem brezposelnosti in tega, da vedno več brezposelnih ni več, delež, ni več deležnih nikakršne podpore. Potem so tu revni starejši ljudje zaradi eh, nizkih pokojnin, potem je tu revščina med, zaradi, med otroki zaradi nizkih prihodkov družin, potem pa je tu seveda tudi revščina, do katere pride. Zato, ker mm, ljudje nimajo dostopa ne, ne samo do zaposlovanja, ampak tudi do temeljnih javnih storitev. Uh, Tu gre za zdravstvo, za izobraževanje, za socialno varstvo, za stanovanja. S tem je povezano tudi vedno večje število brezdomcev. Skratka, tukaj ne moramo najti odgovorov na vse te probleme. Ravno tako ne poskušamo uvesti minimalne plače, govorimo o minimalnem dohodku, ki bi moral biti zajamčen. Domet tega predloga je torej vsekakor omejen, čeprav se seveda uh, uvršča ob uh, bok drugim možnostim uh, pri reševanju tega kompleksnega vprašanja. Ker obstajajo Eh, primeri zelo drastične revščine, eh, ne glede na to, kakšen je razlog. Predsposobnost eh, je visoka in zaposlovanje ni vedno edini odgovor, ampak nekateri so premladi ali prestari, da bi delali, drugi so invalidi. In te primere je potrebno obravnavati. Uh, Eh, in povedati, da vsi potrebujejo dohodek, ki jim bo omogočal dostojanstveno življenje. In tukaj se pravzaprav pojavlja ta ideja eh, minimalnega dohodka, ki ne bi bil enoten za celotno Evropsko unijo. Predvideva pa se minimalni dohodek, ki bi po vsej Evropi uh, spoštoval uh, določeno temeljno načelo, namreč da bi ljudje z njim lahko dostojanstveno živeli. Tega pa je potem potrebno ustrezno izračunati glede na državo in tamkajšnje okoliščine. Tukaj podajamo nekaj predlogov, naprimer sprejetje okvirne direktive. To bi seveda potem morala predložiti Evropska komisija. Eh, in ta bi morala vsebovati določene eh, temeljne koncepte, namreč, da eh, bi moral ta minimalni dohodek predstavljati 60 odstotkov povprečnega dohodka v posamezni državi. Seveda bi se potem višina tega minimalnega dohodka od države do države razlikovala vendar pa gre tukaj bolj za tisto načelo, ki je skupno. Govora je seveda tudi o drugih vprašanjih, eh, naprimer, kar zadeva cilje pri boju proti revščini, kaj komisija tukaj počne v okviru svoje strategije 2020. Pravzaprav ne veliko, zelo omejene so e, ambicije, sploh glede na to, kaj je bilo predlaganega pred desetimi leti v Lizbonski strategiji. Tukaj sama podajam svoj predlog, obstajajo tudi drugi predlogi in potem bomo videli, kakšen kompromis bomo lahko sprejeli. Mislim, da bo vsekakor mogoče sprejeti določene kompromise, kajti večino od 178 uloženih predlogov sprememb lahko podprem. To pa tudi kaže, da večinoma vsi podpirate temeljne cilje mojega poročila. Marsikaj se v predlogih sprememb tudi ponavlja. veliko predlogov se nanaša na iste odstavke in mislim, da bomo lahko na podlagi tega oblikovali vsaj 12 kompromisnih predlogov. Naprimer, pri prvem odstavku v zvezi s tem je bilo vloženih kar nekaj predlogov sprememb, enako velja za drugi odstavek. Tudi tukaj je predlaganih kar nekaj sprememb, In večina predlogov gre pravzaprav tudi v isto smer. Dobro, vsekakor ne bo mogoče najti konsenza z vsemi. Eh, nekaj vas želi iti tudi v nasprotno smer, ampak eh, večina eh, nas je precej enotnih in mislim, da se bomo tukaj uspeli dogovoriti. Tudi kar zadeva tretji odstavek, je bilo vloženih veliko predlogov sprememb. Enako velja za četrtega. Potem je tu peti, šesti, sedmi odstavek. In mislim, posibeš, da tudi kar zadeva uh, uvodne izjave, uh, obstaja možnost, da bi sprejeli vsaj štiri kompromise. Najprej kar zadeva uh, vodne navedbo G, potem J, K, L. In potem je tu še uvodna navedba pod črko M. In pa še, kar zadeva tisto, kar je že zapisano v poročilu. Mislim, da Eh, glede tega pri večini poslanskih skupin ni večjih težav. Smo pa dobili tudi nekaj eh, novih predlogov, ki gredo večinoma v isto smer ali pa se dopolnjujejo. Eh, vendar pa še nisem imela možnosti preočiti vseh in preveriti, ali bo mogoče posod doseči kompromise. Imam pa predlog. Eh, v zvezi s tem smo, eh, smo imeli tudi poseben sestanek, kjer sicer vseh ni bilo. Prisotnih je bilo nekaj asistentov, pa tudi nekaj članov odbora. In mislim, da bi do sredine prihodnjega tedna lahko pripravila nekaj kompromisnih predlogov. 16. junija v Strasburgu, pa bi se potem lahko ponovno sestali, eh, zato da bi sporočevalci v senci in drugimi člani in članicami odbora eh, te kompromise obravnavali. Ta razprava ne bo temeljila samo na 12 kompromisnih predlogih, ki sem jih že omenila, temveč bomo na podlagi novih predlogov Eh, lahko razpravljali tudi o tem, ali bo mogoče sprejeti še kakšne druge kompromise za to, da bi se izognili ponavljanju in podvajanju. V veliki meri gre pri teh predlogih za obogatitev poročila in jih zato lahko eh, sprejmem. Veliko si je med seboj tudi zelo podobnih, torej sprejemanje kompromisov ne bi smelo biti pretežko. Sicer pa, uh, če kompromisi ne bodo mogoči, se bo vse razrešilo junija na uh, glasovanju, kjer bo potem večina odločala o tem, kako naprej. Ekson, primajro, si jo nam, adfer. Torej to, so ključne točke v zvezi s tem poročilom. E, obstaja seveda tudi e, možnost okvirne direktive, nekateri to podpirajo, drugi ne. V zvezi s tem bom tudi predložila kompromis in potem bomo videli, ali bo ta kompromis naletel na podporo. Enako velja za cilje, kar zadeva boj proti revščini in eh, na nekaterih drugih področjih. Torej, tudi tukaj je še nekaj predlogov poslanskih skupin, ki jih bom poskušala upoštevati. Med temi je tudi vprašanje kriterijev, ki morajo biti tukaj upoštevani. No, žal nisem uspela komentirati vsakega od 178 predlogov sprememb ampak uh, upam, da ste iz eh, tega, kar sem povedala, razbrali, da sem res uh, odprta za vse predloge, kolikor so ti v skladu z duhom tega poročila. Najlepša hvala. Seveda pa sem pripravljena tudi odgovarjati na vprašanja. Merci, madame la présidente. Euh, madame Figueredo, excusez-moi. Gospa Deli, prosim. Gospa uh, eh, Figueredo, upravičujem se, ker včeraj nisem uspela sodelovati na vašem sestanku, prišlo je do nesporazuma. Bi vam pa želela čestitati za vaše delo in nekaj stvari izpostaviti. Najprej. Dohodek iz dela. Eh, ta ljudi ne eh, varuje več pred revščino. To je nekaj, kar moramo upoštevati. V času krize avtomatski stabilizatori in sistemi zaščite igrajo pomembno vlogo pri zmanjšanju tveganja revščine. Vendar se pojavljajo velike razlike med državami, članicami v letošnjem letu, letu boja proti revščini in socialni izključenosti, eh, kljub temu, da je Lizbonska strategija posem propadla in nam ni uspelo odpraviti revščine, mislim, da imamo posebno odgovornost. Spomniti se moramo na cilje tisočletja združenih narodov. Eh, gospa Figereda, vem, da so vam zeleni naložili kar nekaj dela, vložili smo celo vrsto predlogov sprememb, uh, vendar pa mislim, da uh, so tri elementi tisti, ki so ključni za to poročilo. Najprej. Uh, več pozornosti za mlade. Ti so prva žrtev krize, pogosto so podvrženi diskriminaciji, ko gre za dostop do socialnih pravic. Uh, ko gre za dostop do solidarnostnih prihodkov. To je zelo omejeno za ljudi pod 25 let. Zato, da uh, imaš pravico do takšnih tovrstnih nadomestil, moraš imeti vsaj dve leti delovne dobe ali kaj več. In uh, ta pogoj izpolnjuje manj kot en odstotek mladih. In to je nekaj, kar je potrebno upoštevati. Uh, kar nekaj predlogov sprememb se osredotoča na boj proti brezdomstvu. Tukaj je potrebno govoriti o boljšem dostopu do socialne pomoči za najbolj marginalizirane in najbolj ranljive posameznike. Ravno tako moramo zagotoviti, da bo raven minimalnega dohodka uh, vezana tudi na prak revščine, zato da bomo vsakemu posamezniku omogočili ustrezna sredstva, da izide iz revščine. Ta minimalni dohodek mora biti pravica, ki bo dostopna vsem brez eh, diskriminacije in tukaj imam predvsem v mislih romsko skupnost. Najlepša hvala, gospod Darnen, potem pa gospalin. Hvala, gospa predsednica, v imenu, uh, v imenu skupine S in D se veselimo za interes, ki ga izkazuje skupina za to temo. To vidimo zaradi visokega števila predlogov sprememb, seveda. Veliko je zanimivih predlogov sprememb. Seveda to otežuje delo poročevalke, ampak veliko teh predlogov je zanimivih eh, in se nekje dopolnjujejo, se prekrivajo tudi. Tu mislim predvsem na predloge zelene skupine, skupine zelenih. Eh, gospa Deli je pravkar povedala. In naj omenim tudi naše predloge in predloge poročevalke GUE. Hvala še enkrat, vam hvala za upravljeno delo. Včeraj smo se sestali prav zato, da skušamo dobiti kompromis v zvezi s posameznimi predlogi. Teme so pomembne, revščina, boj proti revščini. Eh, socialna vključenost oziroma boj proti izključenosti so zelo pomembni vidiki. Treba je eh, ustrajati na vidiku boja proti revščini. Kaj pa, kaj pa sami predlogi sprememb? Neko anegdoto bom eh, omenil. Nek problem obstaja tu. Jezikovne narave, glede na osrednje, srednje to besedo. Um, treba vse skupaj malo bolje pretehtati. Morda gre samo za tolmačenje jezika oziroma termino, ampak ne glede na vse to, če povem o sami vsebini nekaj. Uh, mi menimo, da bi morali od komisije dobiti neko direktivo v zvezi s tem okvirno direktivo. Uh, Eh, glede sistema minimalnega dohodka. Seveda to ne pomeni, da bo imeli enak dohodek pa vsok, ampak morim imeti enak postopek kalkulacije. S tem, da jasno eh, spoštujemo specifiko posameznih držav. Slišal sem, da v nordijskih državah so že imeli nek sistem skupnega dogovarjanja, ki ga ne smemo eh, postaviti pod vprašaj ta element bi morali vključiti v naše dogovarjanje. Ampak mimo tega pomembnega aspekta moramo zahtevati direktivo. Ta direktivo o minimalnem dohodku, ki jo je treba uveljaviti na celotnem ozemlju Evropske unije, mora biti eh, orodje za boj proti revščini, predvsem kar zadeva najbolj ranljive eh, kategorije prebivalstva, kot je povedala predstavnica skupine zelenih. Vse splošen dostop do storitev in dobrin in socialnih elementov. E, to je nekaj, na čemer moramo ustrajati. Naj zaključim s tem, da rečem, da bomo lahko delovali v konstruktivnem duhu z vami, gospod poročevalka, da bomo prišli do dobrih kompromisov, s katerimi bomo vključili vse vidike. Gospa Elizabeth Lane, ja, najlepša hvala. Hvala, gospod Figueredo, za delo, ki ste ga opravili. Eh, sem poročevalka v imenu skupine Alde in zelo všeč mi je bilo vaše prvotno poročilo, eh, pravzaprav bolj kot veliko predlogov sprememb, eh, ne da bi imela kakšne težave z um, samimi predlogi sprememb, ampak zdelo se mi je, da je bilo poročilo bolj uh, osredotočeno. Sama sem vedno podpirala, da se vsem ljudem zagotovi minimalni dohodek, vendar pa vem, da je nekaj ljudi v mojem poslanski skupini, ki niso preveč navdušeni nad okvirno direktivo. Uh, Eh, pravijo, da ni pravi čas za to vrstno direktivo eh, in da zaradi eh, trenutne gospodarske krize se je potrebno samo ozreti proti Grčiji, Irski, Španiji in drugim državam in da zato ni pravi trenutek, da zdaj to zahtevamo. Veliko ljudi pravi, da imajo pomisleke glede eh, trenutka, eh, čeprav samo idejo podpirajo. Ne vem, ali boste to obravnavali v kompromisih, o katerih ste uh, govorili. Tudi kar zadeva 60 odstotkov. Na začetku se mi je zdelo, da je to dobra ideja, da rečemo, da bi to bilo 60 odstotkov povre, povprečnega dogodka, eh, dohodka. Ampak če potem eh, eh, to pogledaš in vidiš, da zaradi minimalnega dohodka, eh, vsi drugi dohodki narastajo in vse skupaj vse čas narašča. In eh, ne vem, sama bi bila bolj za to, da bi rekli, da mora eh, to biti nad pragom revščine in da bi prag revščine bolje opredelili. Uh, Veliko ljudi bi to podprlo, kajti če bi uporabili prave kazalnike za revščino, eh, namesto 60 odstotkov povprečnega dohodka, eh, bi ugotovili, da so države članice zelo podobne med seboj, sploh kar zadeva eh, brezdomstvo in tako naprej. En od načinov, kako lahko zmanjšamo brezdomstvo, je, da zagotovimo minimalni dohodek. Sem pa nekoliko zaskrbljena, da če se odločimo za direktivo, eh, bomo izgubili veliko eh, podpore med tistimi, ki podpirajo eh, idejo minimalnega dohodka, vendar eh, niso v tem trenutku za to, da se oblikuje okvirna direktiva. Vem, da bo v moji poslanski skupini ravno na račun tega kar nekaj težav in zato ne vem, če bo celotna skupina lahko podprla to direktivo. Mislim pa, da bi eh, podprli to idejo, če bi bilo govora o minimalnem dohodku na ravni držav članic, kot ste to predelili v svojem svojem poročilu. Gospa Kosta, izvolite. Hvala. Res se zahvalim gospe Figueredo za odlično delo, ki ga je upravila tudi za razpoložljivost, eh, za sprejetje števi, velikega števila predlogov sprememb, ker bo postalo vse skupaj bogatejše, veliko jih je bilo predloženih prav v duhu tega, da bi to besedilo postalo eh, bolj učinkovito in strateško usmerjeno. Nekaj stvari bi pa le poudarile. Eh, s drugimi kolegi smo želeli poglobiti se v ta, eh, v ta inštrument, ki ima veliko vrednot v boju proti revščini in tako dalje, ampak tudi uh, um, kot ukrep proti tej krizi, ker uh, daje več možnosti uh, osvobajanja in um, dajanja možnosti, da se uh, ljudje osamosvojijo, kar pa potem mm, v. Uh, Na, v bodočnosti to prinese svoje, svoje sadove. Recimo, da imamo um, močen signal, da je ta inštrument močen signal v letu boja proti revščine. Ampak potem uh, moramo ob tem imeti tudi celo vrsto uh, dodatnih ukrepov, izvedbenih ukrepov. Se pravi, je to instrument, ki ga je treba dopolniti z drugimi uh, oblikami storitev in olajšav, tako kot se dogaja že v drugih uh, evropskih. Uh, Eh, kontekstih, kjer imamo eh, več instrumentov za socialno varnost. Eh, ko sem poslušala te zadnje besede kolega, sem pomislila, da ta instrument dopušča možnost, da socialni partneri nekje pristopijo k določanju zadnjih dodatnih poglobitev tako bi lahko um, tudi um, nekje razvili dodatno debato o boju proti revščini, ker je še ostala neka mrtva črka. Ta instrument, ta moč, ki ga bo predstavljala direktiva, okvirna direktiva, kar zadeva tudi uh, eh, subsidijarnost. Uh, Um, vidi svoj smisel v tem, da da nek bolj organski odgovor, učinkovitejši odgovor in bi omogočile veliko nov, novim generacijam, da se pridružijo in približajo Evropski uniji. Mislim, da je odlično delo gospe Figueredo usmerjen to, da sprejme vse te naše predloge sprememb in da bodo s tem vključili eh, vse to, kar smo želeli poudariti, ne samo kot politična skupina oziroma politična eh, eh grupacija, ampak tudi eh, skupno z drugimi, eh, ki delujejo v sklopu parlamenta. Hvala. Najlepša hvala. Naj že od začetka povem, da stotstotno podpiram prizadevanja za zmanjšanje revščine v Evropi. Eh, Evropa je zelo raznolika, tega se moramo eh, zavedati in Frederik je govorila o sistemih kolektivnih pogajanj, tam, kjer to vrstni sporazumi postajajo, moramo uh, to upoštevati, ko govorimo o minimalnih plačah ali o minimalnem dohodku. Včasih je težko vedeti, kakšna je razlika. Nekateri govorijo o minimalnih plačah, drugi govorijo o minimalnem dohodku. Potrebno je jasno opredeliti, zakaj gre v obeh primerjih. Minimalna plača eh, je pogosto minimalna plača iz, eh, sporaz, iz kolektivne pogodbe. In kot je že bilo rečeno, gre tukaj za pomemben element. Mislim, da tukaj stvari ne moremo spremeniti, saj bi eh, sicer tvegali, da bomo ogrozili kolektivne pogodbe in kolektivna pogajanja. Eh, kot rečeno, stvari so zelo raznolike po Evropi in to moramo upoštevati. Euh, Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Figaredo za zaključek tega dela razprave. Morda je še komisija, predstavnik komisije želel kaj povedati? Želi, želi komisija? Ja? Ne? Ne. Želite besedo? Potem, ko je komisija premislila, se je odločila, da želi prevzeti besedo. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede na to, da mi niso bila zastavljena nobena specifična vprašanja, samo nekaj splošnih pripomp, mislim, da poročilo eh, predstavlja pomemben prispevek tej razpravi, ki jo nedvomno zelo pozorno spremljamo. In mislim, da je tu tudi nekaj točk, uh, Eh, ki z nekaj dejstev, ki jih bo uh, moj delek nedvomno uh, v pisni obliki sporočil uh, sekretarjatu. Torej, Nekaj pripomp vam bomo poslali pisno in upam, da bomo s tem pri, prispevali k pripravi tega poročila. Hvala. Sedaj predam besedo gospe Figaredo. eh, me proponho incluir uma, uma ligeira cor, eh, alteração na parte da justificação de motivos. Naj povem par besed. Morda bi se morali tu opirati na priporočilo iz 2008 in smo to vključili v poročilo. Vse je priporočilo 3. oktobra 2008. Ne, nismo tega vključili, to bom jaz vključila v, v poročilo. Tudi zato, da upoštevamo, kaj, kar je komisija uh, že sklenila. Ta omemba. Pomeni neko potrdilo tem. Priporočilo pa ni imelo učinka, ki smo si ga pričakovali oziroma ki smo si ga nadejali. Drugače ne bi se danes eh, nahajali tu, kjer smo. Imeli bi nekaj, nek močnejši dokument in zato smo danes tukaj, ker potrebujemo nek okvir, ki nam okrepi te ukrepe. Tudi težave, ki smo jim priča, kar zadeva revščino, moramo primerno poševati, kar zadeva, to, kar zadeva komisijo. Kar pa so povedali, v zvezi s tem, kar so povedali kolegi, tudi tu, znotraj tega odbora, smo priča težavam, za doseganje konsenza soglasja v zvezi s samo direktivo, v zvezi z vsebino direktive in cilji te direktive. O tem pa vseeno menim, da je možno delovati v smislu konsenza, v smislu iskanja soglasja in videli pač bomo, do kam bomo prišli. Še eno bi pojasnila, ne zanima nas minimalna plača, politika skupinskega pogajanja, to je treba spoštovati, skupinsko pogajanje spada v tradicijo posameznih držav članic. Vsaj jaz tako eh, na to gledam in to sem tudi zapisala v poročilo. Eh, tu ne gre za to, specifika posameznih držav članic, kar zadeva določanje minimalnih oziroma določanje plač, to je treba spoštovati. Kaj potrebujemo? Potrebujemo sistem, ki bo zagotavljal, da bodo znale države ustvariti sistem za določanje minimalnega dohodka in ustvarjanje minimalnega. Ne bo šlo tu za prispevek, strani posameznih ministrstv za finance. Seveda Evropska unija ima lahko pomembno vlogo, imamo tu nek proračun, proračun lahko, sredstva v proračunu lahko porabimo, ampak ko bomo imeli težke eh, okoliščine oziroma ko pride do težav, nekje lahko tudi z evropskimi sredstvi posežemo stvar. Moramo upoštevati, kako se bomo odzvali na to ne gre za minimalno plačo. Še enkrat povdarjam, ne gremo v to smer, ne smemo uh, tu se motiti v zvezi s tem, kar želimo doseči. Ne, mi hočemo imeti nek minimalni dohodek. neko podlago brez prispevkov, se pravi, osnova je uh, državni proračun. Ampak kako bo vsaka država eh, poskrbela. Tu občajajo razne občutljivosti. Imamo 60 odstotkov srednjega dohodka, osrednjega dohodka. Imamo mm, minimalni dohodek, naprimer eh, druga rešitev je, da minimalni dohodek mora zagotavljati eh, dohodek, ki je višji od praga revščine. Treba je pa tudi določiti, kaj pomeni prag revščine, opredeliti ta pojem. Eh, osebno sprejemam to, kar je, kar je že v veljavi danes. Seveda, to ne more ostati pri tem. 60 odstotkov srednjega dohodka v vsaki državi članici. In tudi ta beseda srednje je drugače opredeljena v različnih jezikih. Se pravi, minimalni dohodki v Evropski uniji. Pojem je minimalni dohodek Evropske unije. V praksi pa je več minimalnih dohodkov, ker obstajajo minimalni dohodki, ki so različni iz države v državo. Treba je upoštevati tudi pogoje za dostop do javnih storitev, stopnjo socialne varnosti, pridobitev stanovanja. V nekaterih državah so to uh, lahko dostopne, dostopni elementi, v drugih pa je, so to teži dostopni elementi. Tudi to je treba upoštevati. Kar zadeva pa specifiko posamezne države je seveda možno predvideti skupen okvir in to želim tu predlagati. Želela bi, da bi tu sprejeli ta predlog. Ustrajamo pri komisiji. V tem letu boja proti revščini, smo priča temu pojavu, damo močen znak in prejdemo v fazo odejanjanja prakse Na žalost, v nekaterih državah eh, veljajo dobre prakse, v drugih manj dobre prakse. In tukaj pomeni, da lahko evropski proračun pomaga solidarnosti. To je okvir delovanja, ki ga predlagamo. Potem bomo 16. na osnovi predlogov sprememb skušali nadaljevati svoje delo in priti do, do rezultata. To je vse. Hvala. Hvala poročevalki in vse srečo želim za mm, izdelavo kompromisnih predlogov. O poročilu bomo glasovali 24. junija. Euh, Potem, ko bomo slišali vse dejavnike. In potem uh, z vsemi popravki bo uh, poročilo na plenarki oktobra, uh, dnevu boja proti revščini. Takrat bomo imeli tudi prisotnost Polabušeja ki smo ga povabili na plenarno zasedanje parlamenta. S tem zaključimo z delom. Hvala za sodelovanje. Jutri nadaljujemo z delom. Ninke bo vodil uh, srečanje oziroma sestanek. Hvala in nasvidenje.